Welcome to everybody. Dobrodošli vsi. Lahko začnemo z delom. Danes imamo zelo natrpan dnevni red. Štiri glasovanja nas čakajo. In mislim, da moramo začeti, čeprav vem, da nekateri kolegi še niso tukaj zaradi eh, tega, eh, ker eh, je prišlo do zastojev zaradi eh, bombnega. Eh, zaradi opozorila o, o bombi v eh, centru mesta. Če imate seboj glasovalne kartice, lahko tako začnemo. Kompromisni predlog ena za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 na naslednji strani za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 113. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112 za, proti, vzdržani, sprejeto. 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj predlog spremembe 117. McClarkin za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 114 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjena proti, zdržani, sprejeto. Za, še enkrat, 121 za, proti, zdržani, mogoče je bilo to zavrnjeno. Zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. 123 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno, 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 126 za, proti, vzdržani, sprejeto, 127 za, proti, za, proti, Sprejeto. Sedaj pa peti člen, kompromisni predlog štiri za. Proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog pet na naslednji strani za. Proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog šest na naslednji strani za. Proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog sedem za. Proti vzdržanje sprejeto proti vzdržani sprejeto. 136 za, proti vzdržani zavrnjena. Nadaljujemo, 137 za, proti vzdržani zavrnjena, 137 za, proti vzdržani zavrnjena sprejeto, kompromisni predlog 8 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 152, 152 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 9 za proti vzdržani sprejeto. 155 za proti vzdržani sprejeto. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 10. Ne, se opravičujem. 17 in 156. Za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromisni predlog 10. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, zdržani, sprejeto. 2. Poročevalca za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3. Za, proti, zdržani, sprejeto. 24 za, proti, zdržani, sprejeto proti vzdržani zavrnjeno, 25 za proti vzdržani zavrnjeno, 27 za proti vzdržani zavrnjeno, 28 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 11 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 34 za proti vzdržani zavrnjeno. 35 za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 36 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Se upravičujem sprejeto. Kompromisni predlog 12. Za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 13 na naslednji strani. Za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 14. Za, proti vzdržani proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 47, za proti vzdržanje zavrnjeno, kompromisni predlog 15, za proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 51, za proti vzdržanje zavrnjeno, 52 za proti vzdržanje zavrnjeno, 53 za proti vzdržanje zavrnjeno, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 16 za proti vzdržani sprejeto. Predlog sprejembe 60 na naslednji strani za proti vzdržani zavrnjeno. 61 za proti vzdržani sprejeto. 62 za proti vzdržani sprejeto. 63 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. Komiromisni predlog 17 za, proti vzdržanje sprejeto, 70 za, proti vzdržanje sprejeto, zavrnjeno, se popravlja predsedojočo. Nadaljujemo 71 za, proti vzdržanje sprejeto, 72 za, proti vzdržanje sprejeto, 73 za proti vzdržanje sprejeto, 74 za proti vzdržanje zavrnjeno, 75 za proti vzdržanje sprejeto, kompromisni predlog 18, pročevalca za proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 84, za proti vzdržanje sprejeto, sprejeto, 85 za, proti vzdržani sprejeto, 88 za, proti vzdržani zavrnjeno, 89 za, proti vzdržani sprejeto, 91 za, proti vzdržani sprejeto, 92 za, proti vzdržani zavrnjeno, 93 za, za, za, proti, vzdržani bomo preverili. Torej, glasujemo, ne deluje, ja, konec glasovanja, torej zavrnjeno. 18, za proti vzdržanje zavrnjeno. In še končno glasovanje o osnutku tega poročila. S predlogi sprememb glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 3 je proti in 2 vzdržana in čestitke Sabin Ferahajan za to poročilo. Zelo pomembno poročilo. Hvala lepa in hvala lepa vsem poročevalcem v senci. In sedaj nadaljujemo z osnutkom poročila Stefana Maula. In kar začnimo. Najprej predlog spremembe 8. Poročevalca za proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 38. Za proti vzdržani zavrnjeno 9. Za proti vzdržani sprejeto 41. Ne, se opravičujem 40. Za proti vzdržani zavrnjeno 43. Za proti vzdržani zavrnjeno 43 proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa 42, ne, za, proti vzdržani zavrnjeno. 10, za, proti vzdržani sprejeto. Predlek spremem 11, za, proti vzdržani sprejeto. 50 za proti vzdržani zavrnjeno, 51 za, proti vzdržani sprejeto, 52 poročevalca za, proti vzdržani sprejeto, sedaj pa predlog spomenbe 13, poročevalca za, proti vzdržani sprejeto, 14 poročevalca za, proti vzdržani sprejeto, 15. 15 za proti vzdržani sprejeto, 54 za proti vzdržani sprejeto, 16 za proti vzdržani sprejeto, 17 za proti vzdržani zavrnjeno, 18 za proti vzdržani sprejeto, 19 za proti vzdržani sprejeto, 20 za proti vzdržani sprejeto, 21 za proti vzdržanje sprejeto, 22 za proti vzdržanje zavrnjeno, 23 za proti vzdržanje sprejeto, 24 eh, glasovanje po delih je zahtevala FDD, prvi del za proti vzdržanje zavrnjeno, drugi del za proti vzdržanje zavrnjeno. 25 za, proti vzdržani zavrnjeno, 26 za, proti vzdržani zavrnjeno. Ena poročevalca za, proti vzdržani sprejeto, dve poročevalca za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 28 za, proti vzdržani zavrnjeno. 30 za proti vzdržani zavrnjeno, 3 poročevalca za proti vzdržani sprejeto in smo pri predlogu spremembe 4 za proti vzdržani sprejeto, 33 za proti vzdržani sprej, eh, sprejeto. Ne, ne, ne, ne, se oprečujem zavrnjeno. 34 za, proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 5 za, proti vzdržani sprejeto. 35 za, proti vzdržani bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 16 za, 14 proti, torej sprejeto. Predlog spremembe 6 eh, poročevalca za, proti vzdržanje sprejeto, 37 za, proti vzdržanje sprejeto, 7 za, proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje o snutku poročila. Glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 7 proti in 3 vzdržani. Poročilo je sprejeto in čestitke kolegu Mavlju. In hvala lepa tudi poročevalcem v senci za opravljeno delo. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki. To je proračun za leto 2017, mandat za trialog, osnutek poročila gospoda Zdrojevskega. In začenjamo. kompromisni predlog ena. Poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe šest, z, gospoda Maragala za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog tri, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, kompromisni predlog 4 za proti vzdržanje sprejeto, kompromisni predlog 5 za proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 20 za proti vzdržanje sprejeto, 21 za proti vzdržanje zavrnjeno, 22 za proti vzdržanje zavrnjeno, 25 za proti zdržani sprejeto, 23 za proti vzdržani zavrnjeno, 24 za proti vzdržani sprejeto, 27 za ne se upravičujem v dveh delih, to je zahtevala S in D, prvi del za, proti, zdržani sprejeto in drugi del za, proti, zdržani zavrnjeno. Četrti člen, predlog spremembe 30, glasovanje po delih, zahtevala ga je SND, prvi del za, proti, vzdržani, bomo preverili. Torej glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 18 za, 12 proti. Drugi del. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 29 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 31 za, proti vzdržani. Sprejeta. 32 za, proti vzdržani. Sprejeta. No, no, we approve the second part also. And then 29. Sprejeli smo tudi drugi del. 28 in 29 od teh smo že glasovali or not anymore? Yeah? No. Okay. 33. Now we are 33. Zdaj smo pri 33. Za, proti, stržani, zavrnjena. 34 za, ne se prečujem, glasovanje po delih. Prvi del. Za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del. Za, proti zdržani zavrnjena. 35 za, proti zdržani sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 42 za, proti vzdržani sprejeto. 44 za, proti vzdržani zavrnjeno. 45 za, proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj še končno glasovanje o osnutku poročila. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. 24 za, 3 proti, 2 vzdržana. Čestitke kolegu Zdrojevskemu. Ampak gospod Zrejovski še ni zaključil z delom, kajti še eno poročilo je pripravil o strateškem komuniciranju z opr propagando, ki jo proti Evropski uniji usmerjajo tretje strani. Lahko začnemo z prvim glasovanjem. Kompromisni predlog 1 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 11. Za, proti, vzdržani. Bolje, da preverimo. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti zdržani sprejeto. 14. Ustni predlog spremembe oziroma z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto. 15. Za proti vzdržani sprejeto. 16. Za proti vzdržani sprejeto. 17. Za proti vzdržani sprejeto. 18. Za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 2. Za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 26 za proti vzdržani sprejeto. 27 za proti vzdržani sprejeto. 28 za proti vzdržani sprejeto. 29 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3 za proti vzdržani sprejeto, 35 za proti vzdržani zavrnjeno, 36 za proti vzdržani zavrnjeno, 38, 37 za proti vzdržani sprejeto, 38 za proti vzdržani zavrnjeno, Eh, glasovanje po delih zahtevala ga Alde, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za. Lahko preverimo, če želite, ampak eh, rezultat je bil dokaj jasen. Torej, prvi del predloga spremembe 38, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 21 proti 9. Sprejeto. Želite preveriti drugi del? Dobro, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 39 za, proti zdržani sprejeto. 40 glasovanje po delih, zahtevali ste ga EPP in ALDE v treh delih. Prvi del za proti vzdržani, bomo preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. Tretji del. Za. Proti vzdržani. Najbrž zavrnjeno, ampak bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 28 proti, nihče za. Kompromisni predlog 4 za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 47. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 glasovanje po delih, zahtevala ga EPP, e prvi del za, proti zdržani sprejeto in drugi del za proti zdržani sprejeto. 50 za proti vzdržani zavrnjeno, 51 za proti vzdržani zavrnjeno, 52 za proti vzdržani zavrnjeno, 53 za proti vzdržani zavrnjeno želim preveriti. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 16 proti 14. Sedaj pa uvodne izjave. Ena za, proti vzdržanje sprejeto. Dve za proti, vzdržani sprejeto, 3 za, proti, vzdržani sprejeto, 4 za, proti, vzdržani sprejeto. In sedaj še končno glasovanje o osnutku poročila. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 3 proti. Poročilo je sprejeto in čestitke našemu uh, kolegu Zdrojevskemu. Eh, sedaj pa smo uh, zaključili z glasovanjem. In sedaj pa moramo začeti oziroma vzemimo si pet minut, potem pa bomo začeli. noches. Uh, eh, a Gabriela, mi, mi, mi, mi...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

Bene. Welcome to our Dobro. Pozdravljam predstavnico eh, komisije, gospod Claire eh, Buri iz eh, GD Direct in pa Loreno Bois Alonso, ravno tako iz GD Connect. Eh, dobrodošli in veseli me, da bomo lahko imeli prvo izmenjavo mnenja, nadaljevala pa bom v italijanščini, če mi dovolite. Najlepša hvala. Italijanščino znam nekoliko bolje. Danes bomo imeli prvo izmenjavo mnen eh, o reviziji direktive o audiovizualnih eh, storitvah. To je seveda ena izmed temeljnih tem eh, v našem odboru, to je tema, za katero smo eh, pristojni in gre za zelo pomembno eh, obdobje, za eh, spremembe eh, medijske krajine, eh, namreč tukaj gre za povezavo televizijskih storitev in storitev na zahtevo. Vemo, da se je. Vem, da se je. Uh, način uporabe precej spremenil in eh, če tudi tradicionalno predvajanje še vedno zauzema pomembno eh, mesto v Evropi, se pojavljajo tudi novi eh, podjetniški modeli na spletu. Vendar pa pri tem niso vedno zagotovljeni korektni pogoji pojavili eh, so se novi eh, deležniki na spletu, ki ponujejo storitve eh, na spletu in na zahtevo. Pred nedavnjem je bil podan prvi predlog revizije te direktive, ki se nanaša na ta nagel razvoj tega področja želimo zagotoviti jasne pravice in pa ustrezno zaščito za potrošnike. 25. maja je, eh, bila objavljen, je bil objavljen predlog revizije te direktive in sicer v okviru strategije za enotni digitalni trg. Eh, potrebno je prilagoditi direktivo eh, nedavnemu razvoju na področju audiovizualnega sektorja. Še prav posebej pa je potrebno zagotoviti zaščito mladih. Eh, gre za nekatere zelo pomembne teme, eh, ki eh, sem jih že izpostavila. Najprej namreč gre za zaščito in pa za zagotovitev temeljnih pravic na spletu. Potem Eh, je tukaj eh, tema platform, eh, to je zagotovo korak naprej. Mislim, da moramo natančno razjasniti, katere platforme bodo vključene v to direktivo in katere ostajajo izven obsega te direktive. Pomembno pa je tudi, da je tukaj tema platform, da zaščitimo in ne le uspodbujamo proizvodnjo eh, in pa distribucijo evropskih eh, del in pa eh, neodvisnih deležnikov. Različni členi se nanašajo na distribucijo, To zajema seveda tudi trgovinske vidike. Zagotovo uh, bo o tem spregovorila uh, poročevalka, pa tudi poročevalci v senci. Potem pa je tukaj še vprašanje dostopnosti. Preden začnemo z to razpravo, pa naj vas spomnim še ker eh, so se v zadnjem tednu eh, pojavila občutljiva vprašanja v medijih, še prav posebej v enem časopisu, bi vas rada upozorila na eno temo, ki jo moramo obravnavati. Gre za navskrižje interesov. In uh, rad, uh, rada bi vam uh, zagotovila, da smo se včeraj popovdne o tem uh, pogovarjali. Um, šlo je za dokaj bolečo razpravo na seji koordinatorjev in kolegica Petra Kamerevert nam je poslala elektronsko sporočilo z eh, dokaj uh, analitično uh, analizo in uh, dejala je, da velika večina eh, kolegov eh, iz eh, zastopanih skupin meni, da lahko vsem skupaj razpravljamo, da lahko razpravljamo o različnih političnih stališčih. Pravna osnova pa pa se je vsem zdela eh, neutemeljena in nerealistična. Mislim, da smo eh, vse skupaj razjasnili. In e, mislim, da tudi smo zagotovo ugotovili, da ni na vzkrižje interesov zagotoviti moramo eh, seveda verodostojnost eh, vseh kolegov, ki se ukvarjajo z tako pomembnimi temami. Najboljši način, da odgovorimo na vse eh, mogoče oblike pritiska v tem parlamentu ali pa kje drugje, kar zadeva preglednost našega dela, je eh, potrebno ustrezno razjasniti. In uh, strinjam se s pristopom uh, poročevalk in pa poročevalcev v senci. Mislim, da potrebujemo uh, postopek, ki bo vključil vse poročevalce v senci in pa tudi vse deležnike za tega področja. Predvideli eh, ste eh, tri eh, seje z različnimi izvedenci. Imeli bomo posvet v odbor za kulturo na to temo. In ta postopek bo potekal v kolegijalnem duhu in bo pregleden. Kajti Evropski parlament moramo zaščititi pred vsako obliko instrumentalizacije. Hkrati pa moramo zagotoviti preglednost eh, tovrstnih postopkov. Zdaj pa mislim, da lahko začnemo z eh, našo sejo. Najprej eh, bom dala besedo soporočevalkama, torej kolegici Ferhajen in potem kolegici Kamerevert ki bosta vsaka v uh, petih minutah predstavili svoj uvod, potem pa bomo dali besedo komisiji, vsem kolegom, poročevalcem v senci in tako naprej. Prosim, želite, da najprej spregovori komisija? Običajno najprej spregovori poročevalec, ne? Dobro, potem bomo kar takoj prišli k komisiji. E, najprej bo najbrž na vrsto e, gospa Burry. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala, da ste nas povili sem in nam omogočili, da predstavimo to zadevo. Torej, veliko veselje je, da sem danes med vami in da lahko zdaj nadaljujemo z razpravo, ki smo začeli že pred nekaj meseci. Torej, ko je komisija v fazi priprave pregleda zakonodaje uh, začela uh, obravnavati direktivo o audiovizualnih in medijskih storitvah. Digitalni enotni trg In pa digitalna strategija, o kateri govorimo, ni povezana samo s tehnologijo. Gre tudi za način, eh, na katerega se bodo spremenila življenja državljanov in pa tudi vsebine, eh, medijske vsebine, čemu smo že priča. Gre za progresivno spremembo, ampak opažamo, da se ta postopek eh, pospešuje. Iz klasične radiodifuzije zdaj prehajamo na digitalno. Podpredsednik komisije ANSIP je, mislim, da pred kratkim parlamentu povedal, da tukaj ne gre za revolucijo, ampak za evolucijo. In mi želimo samo spremeniti obstoječ zakonodajni okvir, da bo prilagojen na dejansko stanje, da bo prilagojen na to, kar eh, državljani že počnejo in na način, kako eh, uporabljajo medijske vsebine. Uh, To pomeni, da moramo tudi ohraniti dobre vsebine in jih prilagoditi uh, sedanjosti ter dodati elemente, ki manjkajo. In mislim, da je komisija pri tem uh, sprejela nekaj zelo pomembnih stvari, stopila uh, korak naprej. Pogumnih odločitev zato, ker smo predlagali pomembne spremembe direktive in s tem upoštevali nove deležnike in pa tudi nov način, oziroma nove načine eh, ponujanja spletnih vsebin. Najprej bi se ustavila pri temeljnih zadevah, potem pa bi predstavila tri ključne inovacije v okviru direktive. Prva zadeva, ki jo želim imeti med temelji, je ohranitev načela države izvora. Uh, To je načelo, ki je dobro, ki dobro deluje in ki tudi eh, radio, TV organizacijam omogoča, da eh, svoje delo opravljajo na način, eh, ki jim najbolj ustreza, oziroma najbolj ustreza vsem, tudi eh, odjemalcem teh vsebin. Tisti, ki skrbite za kulturo, ki ste povezani tudi z vsebinami, z digitalnimi, medijskimi vsebinami, boste na tem seveda zadovoljni. Tudi državljani na zadnje. Mi pa želimo zdaj ta sistem, oziroma to načelo države izvora poenostaviti, kajti opazili smo, da je včasih zelo težko um, ugotoviti, kje ima sedež nek ponudnih storitev, če je v Evropski uniji in če je v kateri državi članici. Želeli smo tudi uh, regulatorjem omogočiti, da lažje prepoznajo uh, sedež teh podjetij. Seveda vemo, da v nekaterih primerjih prihaja do nacionalnih posebnosti. Uh, treba jih je upoštevati v zakonodaji. In namesto, da načelo države izvora postavimo pod vprašaj, kar se je dogajalo v postopku posvetovanja, um, smo opazili, da večina vseeno podpira to načelo. Zato smo se odločili, da ga bomo um, vzeli kot podlago, ampak ga poenostavili. In hkrati predvideli tudi možnosti odstopanja od uh, načela v primeru posameznih držav. Uh, Seveda so s tem povezani tudi določeni izzivi, naprimer javno zdravje, javni red in mir ter varnost na nazadnje. To je povezano z načelom uh, države izvora. Gospa predsednica, v svojem uvodu ste omenili, da moramo zagotoviti kar se da uravnotežen okvir. Seveda, tudi mi se to želimo, ampak kako to prilagoditi trgu? Prvič, predlagamo, da uh, televizijskim organizacijam damo več manevrskega prostora, ko gre za podrobnosti. Kaj ti v današnjem času gledalci hitreje preklapljajo med posameznimi programi, televizijskimi programi. Vemo pa tudi, da internetne vsebine, spletne vsebine ne poznajo istega načina oglaševanja kot eh, televizija. Hkrati pa vsi mediji eh, na trgu tebujejo med, sek, eh, tekmuje med seboj za čim večji kos oglaševalske pogače. Zato tudi menimo, da bi morali omejiti eh, oziroma spremeniti omejitev 20 odstotkov na uro, torej pravila 20 odstotkov na uro in pripraviti bolj splošno pravilo, ki bo omogočilo 20 odstotno eh, načelo v času od 7. zjutraj do 11. ure zvečer kar pomeni, da bodo lahko radiodifuzijske organizacije same um, se odločile, kdaj bodo predvajale oglase in kako bodo prerasporedile um, oglase preko celotnega dneva. To tudi pomeni, da lahko potem morda uh, dobiček iz naslava glasov namenijo za vsebine. Potem drugo načelo. Treba je okrepiti zakonodaje na področju storitev na zahtevo. Gospa predsednica, omenili ste, da se je ta sektor v zadnjih letih močno razvil in to je res. Treba je tudi zagotoviti, da bodo pravila eh, povezana z zaščito mladoletnikov usklajena z pravili, ki veljajo za radio oziroma televizijske organizacije. Predlagali smo minimalni delež evropskih del v katalogih oziroma v arhivih eh, porudnikov teh storitev in predlagali smo tudi, da države članice lahko eh, ponudnikom storitev na zahtevo naložijo mm, plačilo, nekaj vrste prispevek, s katerim bo potem država podprla, naprimer nacionalne filmske sklade ali pa druge sklade. To ni nekaj novega, to je samo sprememba obstoječega. Kot sem vam že omenila, je tu načelo 20 odstotkov in s tem želimo zagotoviti eh, ustrezno financiranje vseh spletnih vsebin, tudi tistih, ki so v javnem interesu. No, zdaj pa še zadnja inovacija ali pa inovativno, inovativno načelo, ki sem, želela, ki sem ga želela predstaviti, to so uh, platforme za deljenje spletnih vsebin, video vsebin. Gospa predsednica, omenili ste medsebojno povezanost te direktive in pa direktive o spletnih spletni trgovini, e-commerce directive. Na to se zdaj ne bom uh, preveč sklicevala. To so pomembna pravila, torej pomembne določbe, ki so v omenjeni direktivi, ampak mislim, da ne smejo na, um, na linearen način veljati tudi za audiovizualne medijske vsebine. Treba zagotoviti spoštovanje temeljnih načel, torej zaščite mladoletnikov in pa um, omejevanja sovražnega govora ter um, načelo enakopravnega dostopa do vseh vsebin za vse. Te ukrepe želimo med seboj um, uskladiti in jih tudi posodobiti, v kar se da veliki meri. Komisija meni, da je predlog, ki smo ga pripravili, kar se da uravnotežen. Januarja letos ste nas prosili, da čim prej opravimo to delo. In seveda smo se odzvali um, na vaš poziv in prav ste imeli. To je delo, ki ga je bilo res treba opraviti kar se da hitro. Ker ti želimo vsi prenovo zakonodaje na tem področju izvesti v času trenutnega mandata Evropskega parlamenta in pa komisije. O tem pa bo seveda treba razpravljati, kot ste dejali, gospod predsednica. Mislim pa, da je bilo veliko pripravljalnega dela že opravljenega, tudi, torej tako v parlamentu, kot tudi med samimi deležniki. In zato menimo, da, bi, da bo možno ta predlog sprejeti zelo hitro. Kot sem dejala že na začetku, tukaj ne gre samo za tehnologijo na digitalnem skupnem trgu, gre tudi za to, kaj si želijo državljani, kaj nas pričakuje. In zdaj mislim, da moramo na evropski ravni pokazati, da smo sposobni uslišati njihove želje in da smo pripo, eh, sposobni pripraviti hiter ter uravnotežen pristop. Komisija si še naprej želi tako uspešno sodelovati z vašim odborom, kot da sedaj. In res upamo, da bo ta predlog kar se da hitro sprejet. Hvala. Se si red, efektivamente je stato. Najlepša eh, hvala. V tem eh, času eh, je potekal dialog z komisijo in z generalnim direktoratom. Zagotavo pa bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo z tem postopkom čim prej zaključili, da pa si bomo hkrati vzeli tudi dovolj časa za razpravo v parlamentu. Sedaj pa uh, gospa uh, Alonso s katero se bomo pogovarjali o refitu in uh, o uh, presoji vpliva študija, uh, ki ste jo pripravili, preden ste predstavili nov predlog. Najlepša hvala. Na neki način bom skušala osebino prispevka Kler povezati z oceno učinka in pa z oceno v okviru refita. Kakšni so bili cilji? V okviru refita smo želeli direktivo preveriti in ugotoviti, ali je eh, omenjena direktiva še uporabna za, torej, v današnjem času. Odgovor je bil, torej, če bi bil odgovor da, smo se tudi morali vprašati, ali so um, zajeti vsi izzivi. Poleg tega pa smo se vprašali, ali bi morda morali eh, stvari, nekatere stvari deregulirati in po drugi strani tudi morda pripraviti zakonodajo eh, za druge elemente, ki morda še niso bili pokriti. Torej, če gremo po vrsti, kako je z načelom države izvora v kontekstu refita? Pokazalo se je, da je to načelo dobro, kot je dejala Kler. In opažamo, da je prišlo do čezmejnega kroženja vsebin. 38 odstotkov vseh programov v Evropski uniji uh, deluje čezmejno. In dve tretjini vsega tega, kar je na trgu, prihaja iz drugih držav, kar je uspeh. Smo pa v okviru uh, te vaje tudi um, opazili, da načela ne delujejo vedno dovolj dobro. Pravila so zelo zapletena, kompleksna. Sploh, ko gre naprimer za mehanizem derogacije. Uh, ta pravila niso enaka za vsebine eh, na zahtevo in pa za linearne storitve. Zato je, kot je dejala Claire, prišlo do eh, odločitve za spremembo pravil. Glede na oceno učinka opažamo, da bo z našim predlogom prišlo do večje pravne gotovosti za prudnike storitev in da bodo tudi pravila eh, bolj enakopravna do vseh. Kot je dejala Kler, smo pri tem delu upoštevali tudi posebnosti nekaterih držav članic v določenih kontekstih. In želeli smo, da bi za predlagano zakonodajo um, ustvarili tudi nekaj prihodkov, oziroma uh, nekaj, um, do, torej, da bi lahko prudniki storitev in pa um, uporabniki storitev zaradi nove zakonodaje nekaj privrčevali. Kler je že omenila precej stvari, ki zdaj ne želim ponavljati, ampak naprimer možnost preklapa eh, med posameznimi programi je danes vedno bolj pogosto uporabljena. In tudi, ko gre naprimer za uh, oglaševanje, opažamo, da so se številke nekoliko spremenile. Nekateri načini oglaševanja se Evropski uniji ne uporabljajo, vsaj ne v veliki meri, ker so pravila zaenkrat bila preveč zapletena in to želimo s predlogom spremeniti. Uh, Kakšna bo posledica večje fleksibilnosti, naprimer za radiodifuzijske organizacije? Kot rečeno, eh, okvirni pogoji bodo zdaj bolj enakopravni za vse. S tem bomo povečali popraševanje, konkurenčnost, več bo naložb v vsebine, kot je dala Kler, in s tem tudi več možnosti za porabnike. Seveda se dogaja tudi, da prihaja do določenih eh, viškov, eh, v katerih mm, ponudnik storitev predvaja ne več oglasov, ker so pač odkrili, da so takrat eh, njihovi programi najbolj gledani. Tudi tu želimo zakonodajno nekoliko spremeniti, ampak ne na škodo uporabnikov. Opazili smo, da se v nekaterih državah trgi niso spremenili, kot smo to želeli in zato smo predlagali, da lahko države na tem področju sprejmejo strožjo zakonodajo od predlagane na evropski ravni. Če grem naprej, zaščita mladoletnikov. Opa, zili smo, da uh, mladoletniki, otroci in mladoletniki najbolj pogosto uporabljajo vsebine na zahtevo in pa vsebine, ki se pojavljajo na platforma za deljenje video vsebin. To pomeni, da moramo pripraviti na tem področju strožja pravila za zaščito te skupine ljudi. Kaj je to že pokrila? Kakšna pa bo naj bi bila posledica teh novih pravil? No, više stopne zaščite, prav gotovo, pa tudi više stopne uh, harmonizacije. Države članice bodo zdaj morali zakonodajo uh, eh, zaustriti in posledično bo prišlo tudi do višjih stroškov za industrijo. Ampak, kot sem dejala, pravila na tem področju že obstajajo. To, tega dela ne začenjamo iz ničle in države so že imele nekaj zakonodaje na tem področju. Če grem naprej, kako je z promocijo evropskih eh, vsebin? Opazili smo, da je razdrobljenost na tem trgu precejšnja. Kar zadeva, naprimer, storitve na zahtevo. Zaenkrat Eh, ne opažamo kakršne koli harmonizacije na tem področju. Pravila so tako nejasna, tako dvoumna, da so se države članice pač odločile za različne pristope. To pomeni tudi, da ni enakopravnih pogojev za ponudnike vseh držav članica. Pa ne samo na ravni držav članic, tudi v samih državah članicah. In zato smo se tudi odločili za spremembe na tem področju. To bo imelo tudi posledico na, eh, ali pa za stopnjo ulaganja, za obseg ulaganja v ta dela, torej v evropska dela, ki naj bi bila na voljo evropskim uporabnikom. Tukaj gre za različne številke, od 20 odstotkov pa vse do mm, ravni manj kot en odstotek v posameznih državah. In zato smo se odločili za spremembo zakonodaje, kot rečeno. Kakšne bodo posledice teh novih pravil? No, glede na oceno učinka, ki smo jo izvedli, bo to vsekakor pozitivno za kulturo, kajti državljani bodo imeli na voljo mm, več evropskih vsebin. Prav tako bodo tudi konkurenčni pogoji eh, bolj pravični za vse. Zdaj so te vloge med ponudniki in popravniki precej drugače razporejene. Uh, Um, bo pa zaradi predloga tudi prišlo do višjih stroškov za industrijo, za ponudnike uh, storitev na zahtevo. Ampak ti stroški ne bodo previsoki, kajti iz naše analize je razvidno, da sistemi za video na zahtevo temelijo na delitvi prihodkov. Torej ne gre za to, da nekdo kupi film in ga potem pa naprej. Ne, gre za delitev prihodkov seveda pa predlagamo pri tem tudi upoštevanje e, velikosti posameznega ponudnika, posameznega podjetja. Kar pomeni, da smo za manjša podjetja predvideli nekaj izjem, sploh zaradi teh povišanih stroškov. Toliko o evropskih delih. Potem, če grem naprej, kako je s platformami? Kakšni so bili rezultati našega dela v okviru preverbe eh, refita, oziroma elementov refita? Naprimer, zahteve za preprečevanje um, ali pa pravila za preprečevanje sovražnega govora bodo ostala oziroma so stroga, ampak morajo postati še strožja, kajti na internetu eh, imamo veliko svobode, veliko več sovražnega govorega, govora prisotnega na internetu. In sploh, ko gre za, primer, za, zah, za zaščito mladoletnih, je ta na naprimer, televizijah eh, veliko strožja kot pa na spletu. V nekaterih državah otroci sploh niso zaščiteni pred tovrstnimi vsebinami. Um, na internetu, na televiziji morda, na spletu pa ne. In opazili smo precej eh, spletnih platform, na katerih eh, prihaja do delitve vsebin, ehm, ki vsebujejo elemente pornografije ali pa nasilja. In tudi zato smo se odločili, da bomo pravila na tem področju razširili in okrepili. Kakšne bodo posledice teh novih pravil? Seveda, kot že omenjeno, više stopne zaščite mladoletnih in tudi više stopne zaščite vseh državljanov pred sovražnim govorom. Bo pa to tudi dobrodošlo eh, oziroma koristno za digitalni skupni trg. Kot rečeno, je na tem področju precej razdrobljenosti. Državljani in pa podjetje se lahko gibljajo v eno smer ali v drugo smer. Predvsej platform že pokriva velik del Evrope, kar pomeni, da bo nov predlog imel posledico za um, predvsej držav članic, če ne za, vse, za vse. Te storitve je treba spraviti v zakonodajni okvir, seveda. In posledično bodo nastali tudi stroški za ponudnike teh storitev. Še enkrat pa ponavljamo, predvsej zakonodaje na tem področju že obstaja, in mi smo jo uporabili kot temelj, tako da ne gre za stroške, ki bi nastali čez noč. Pregled v kontekstu Refita je pokazal, da moramo vsekakor pripraviti spremembe na tem področju. Ocena očinka pa kaže, da so naši predlogi uravnoteženi. To je vse. Hvala. Eh, najlepša hvala za to analizo. Dodati želim še, eh, da je tukaj eh, še eh, ena tema, s katero se ukvarjate, gre za temo regulatorjev in pa za temo učinkovitosti pri spoštovanju teh pravil. Gre eh, tudi za zagotovitev ustrezne zaščite, potrebno je povezati različne pobude. Najprej eh, bom dala besedo našima eh, soporočevalkama in prva je na vrsti gospa Ferhajen, izvolite. Mm, hvala. Najprej bi se zahvalila komisiji za to, da je danes prišla sem in predstavila ta predlog. S tem ste tudi nekako otvorili razpravo o tem vprašanju v našem odboru. Pozdravljam pristop komisije in sicer, da gre za evolucijo in ne revolucijo. Živimo v času, ko po eni strani prihaja do širjenja novih tehnologij, novih eh, načinov razpečevanja vsebin in ti stari klasični načini eh, še vedno eh, hkrati ostajajo. Eh, prisotni ali pa se celo krepijo. Naprimer, če gledate televizijo 4 ure na dan, eh, to že kaže na to, da linearna klasična televizija ne izumira, ampak da se bo morda to ohranilo in v prihodnosti morda tudi okrepilo, ne vemo. Vsekakor pa je treba ohraniti oziroma ustvariti konkurenčne pogoje, pogoje za vse vrste storitev, za klasične, linearne, kot tudi za nove spletne vsebine. Zato pristop komisije, kot rečeno, eh, močno podpiram in menim, da bi na področju oglaševanja oziroma regulacije oglaševanja morali zmanjšati eh, razlike med eh, klasičnimi, torej linearnimi in nelinearnimi storitvami. Ta ločnica med tema dvema načinoma ponudne storitev danes ne more preživeti tudi če imam linearen program, lahko danes vsak uh, televizijski program ustavim, ker ima televizor trdi disk, vsebina se nahra, uh, torej, uh, shrani, jaz med tem grem v kuhinjo, si zame nekaj za prigrizniti, se potem vrnem ter stvar predvajam naprej. In vsak linearen program bo na neki točki postal nelinearen program zaradi tehničnih možnosti. In te klasične ločnice, kot smo jih poznali v preteklosti, danes niso več smiselne, so odveč. Uh, In zato mislim, da bi morali zakonodaje na tem področju prilagoditi. To bi morali storiti že zdavna in fleksibilizacijo na tem, pri tem vprašanju pozdravljam. Potem, ko gre za storitve na zahtevo. Tu se zauzemam za čim višjo stopnjo zaščite mladoletnikov, kajti mladi, otroci eh, vedno bolj pogosto uporabljajo storitve na zahtevo oziroma spletne storitve na splošno. Če se spomnimo na aktualne razprave, ki krožijo v medijih, naprimer, ko gre za krepitev evropskih vrednot, eh, se mi zdi, da je pomembno, da ste storili ta korak in tudi, ko gre za spletne platforme, ki so vedno bolj pomembne, vedno bolj prisotne, um, uporabijo načelo uh, evropskih vsebin oziroma predvajanja evropskih vsebin. To je pomembno, kajti s tem. Um, tudi kažemo, da si želimo, da bi naši gledalci spremljali tudi evropske vsebine. Smo evropejci, smo v Evropi in zato bi bilo dobro, da bi lahko spodbujali tudi naše, naše kulturno izročilo, naše um, vsebine. Naprimer, um, in Hkrati se moramo pa tudi zavedati, da naprimer, vsaka italijanska osebina ali pa vsaka švedska osebina tudi ne bo um, nekako priljubljena med gledalci v Nemčiji ali pa v Združenem kraljestvu ali kje druge. Stvari torej ne smemo postavljati um, v neke vrste isti kalup. In to je pestrost, ki jo Evropi poznamo in jo moramo ohraniti tudi pri spletnih vsebinah. Potem vprašanje uh, povezano s storitvami in zahtevo na nek način vsekakor moramo sodelovati pri ustvarjanju e, kreativnosti. Naprimer, ko gre za uplačevanje v sklade, e, kar naj bi ponudniki tih storitev počeli prek nekih pristojbin. Tudi, ko gre za evropske e, vsebine, za proizvodno evropskih vsebin, bi morali ustvariti neko mm, zavedanje o tem, da je to Eh, vrednota vseh nas, da so to vrednote vseh nas in da bi se vsekako države morale odločiti za um, sofinanciranje strani ponudnikov. Ampak to prepustimo državam, ki se bodo same odločili, kako in kaj na tem področju. Potem platforme za delitev vsebin. Tudi tu je načelo zaščite mladoletnih zelo pomembno, kajti ko gre za um, platforme kot so YouTube ali pa. Uh, posamezni kanali na YouTubu, eh, moramo vsekakor vedeti, da je treba mladoletne zaščititi pred določenimi vsebinami, ki se ponujajo na leteh. Učinki teh vsebin lahko imajo posledice za razvoj mladih ljudi in to pomeni, da vsekakor moramo pri tovrstnih vsebinah in pa platformah biti izjemno previdni in pa eh, nekako eh, zagotoviti zaščito najbolj ranljivih skupin našega prebivalstva, torej med drugim tudi mladih. Enako velja za sovražni govor in hvala komisiji, da se je odločila sovražni govor tako dobro zakonodajno pokriti. Potem pa še vprašanje dostopnosti. V odboru za kulturo smo tudi pri obravnavi mnenja o Evropskem aktu za dostopnost govorili o tem, da prihaja do različnih stopen reguliranja. Če bomo imeli, na primer, specifično Eh, zakonodajo za ta sektor, naprimer za audiovizualne storitve, bi to lahko bilo nekoliko nevarno, kajti glede tega moramo biti dostojni, eh, torej um, um, moramo biti previdni. Elemente o dostopnosti bi morali zapisati tudi v samo direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah in ne samo o, v Evropski akt o uh, dostopnosti. Uh, če bomo imeli nek, neko splošno določbo ali nek splošen akt glede dostopnosti eh, vseh vsebin, ki pač obstajajo v Evropski uniji, bi se lahko zgodilo, da bi naprimer manjši ponudniki, ki ponujajo nišne proizvode, recimo, eh, lahko zaradi prestroge zakonodaje morali omejiti svoje eh, poslovanje in ne bi več dajali na voljo vseh vsebin, ki jih želijo. To pa bi imelo negativne posledice za pestrost medijske krajine. Zato menim, da bi te zahteve morale biti prilagojene, tudi ko gre za majhna eh, podjetja, za manjša podjetja, kajti vsi morajo imeti možnost sodelovanja pri ustvarjanju, kot rečeno, medijske krajine. In zato bi bilo dobro, če bi lahko nekaj glede eh, dostopnosti Eh, zapisali v samo direktivo in morda celo črtali iz samega akta. Hvala. Hvala Sabine, zdaj pa še Petra. Najlepša hvala predsednica in hvala tudi komisiji za to, da je danes prišla sem in skušala še enkrat eh, z argumenti eh, vsem nam približati nov zakonodajni predlog. Mislim, da obstaja pri tem predlogu precej pozitivnih Eh, zadev, po drugi strani pa tudi nekaj vprašanj, ki bi jih morali še dodelati. Bom začela s pozitivnimi eh, elementi. Ohranitev načela države izvora je nekaj zelo pozitivnega, kajti to je preverjen element. V preteklosti je to načelo dobro delovalo in zato menim, eh, da je dobro, da ga ohranjate. Eh, Seveda bi lahko nekaj stvari še dodatno pojasnili, naprimer, ko gre za izjeme povezane s posameznimi državami članicami. Ta del bi lahko morda bolj jasno zapisali, vse prebravi z obstoječim. Vsekakor moramo ustrajati pri tem načelu mislim, da je zadnja revizija te direktive bila opravljena pred sedmimi leti. In to kaže tudi na to, kako hitro se vrti svet, sploh svet audiovizualnih medijskih vsebin. Zato tudi um, v bistvu zdaj moramo ustvariti zakonodajo, ki bo pripravljena na prihodnost. Čeprav zdaj ne moremo napovedati, kako bo svet izgledal čez deset let. To pomeni, da moramo paziti in da bomo sprejeli zakonodajo, ki bo kar se da odprta, ko gre za prihodnost. Da nam ne bo spet treba čez pet ali šest let ehm, vse eh, skupaj zopet prilagajati in morda iti še dlje. Tako da bi morda to ločnico med linearnimi in pa nelinearnimi storitvami, ki je tudi v tem novem predlogu eh, na določenih mestih precej jasno zasnovana, odpraviti. Sabine Vrhajen je že dejala, da bi bil skrajni čas za to. Kajti ljudem je danes v bistvu vse eno in tudi ne vedo več, ali gre za uh, uporabo nelinearne ali linearne storitve. Sploh, uh, ko gre za uh, konzumiranje teh vsebin prek mobilnih naprav. Tu ne vemo več, ali gre za klasično televizijo, ali pa gre za storitev na zahtevo, ali morda za kakšen posnetek, ki je shranjen ki na večnem disku. Te ločnice so izabrisane in zato mislim, da bi danes morali razmisliti o tem, da bi tudi v sami direktivi ločnico odpravili, kajti ne politično, ne kulturno in ne medijsko tega ni več možno upravičevati. tudi eh, elementi fleksibilizacije oglaševanja v novem predlogu so dobro zasnovani. To smo večkrat povedali. Klasični ponudniki te vritev bodo večkrat eh, ali pa bolj pogosto razmislili, eh, v kolikšni meri bodo uporabili to novo fleksibilnost. Kajti, če bodo storili napačen korak, bodo izgubili tako uporabnike, torej gledalce, kot tudi oglaševalce, ki pozorno spremljajo kako, um, in kako se predvajajo njihovi oglasi in kako pridejo do uporabnikov. To stane in če bodo oglaševalci upazili, da ljudje preklapljajo programe, na katerih uh, se oglaš, torej, oglašujejo njihovi proizvodi, bodo hitro uh, umaknili svoje sredstva in jih namenili drugam. In tudi, v bistvu, kot socialdemokratka, moram priznati, da bi lahko tu eh, trgu prepustili manjerski prostor, da stori svoje. Če ne, bi se lahko zgodilo, da bodo TV programi oziroma ponudniki teh storitev izgubili gledalce. Bi pa morali pri tem razmisliti tudi o tem, kaj je dovoljeno pri linearnih in ni dovoljeno pri nelinearnih storitvah. Naprimer, ko gre za spletne strani namenjene otrokom ali pa ko gre za um, vsebine namenjene otrokom, uh, ki se predvaja na spletu, ne pa nujno na platformah, ki so namenjene posebej otrokom. Mislim, da bi se tudi tu morali stvari bliže pogledati in morda sem prenesti nekatere zahteve, ki veljajo za linearne vsebine, naprimer, ko gre za so uh, regulacijo ali pa samo regulacijo. Vemo tudi, da država ne more ali pa skoraj da ne more več nadzirati eh, teh vsebin. Tudi regulatori, nacionalni regulatori tega dela ne morejo upravljati na želeni ravni. In zato mislim, da bi tudi medsebojen nadzor med posameznimi ponudniki bil dober pristop. Mislim, da bo v prihodnje vedno bolj aktualno tudi vprašanje, Eh, novinarske ali pa uredniške avtonomije glede samih vsebin. In tudi tu ločnica med linearnimi in nelinearnimi storitvami ni več e, zaželena. Kaj ti moramo se vprašati, kje je novinarska ali um, uredniška odgovornost, avtonomija in kje je, um, ki ni toliko um, pomembna. Naprimer, ko gre za um, vsebine, ki jih daje na voljo sami uporabniki, uh, na namenskih platformah. Tam je že prišlo do tovrstnega eh, preopraševanja. Po drugi strani pa gre tudi za eh, različna mnenja, za pluralnost mnen. In pri tem zakonodajni predlog eh, skuša to vrstne storitve vključiti v področje uporabe. Bi pa morda tudi načelo odgovornosti ali jamstva morali odstraniti vsaj na način, kot ga je eh, omenja ali predvideva direktiva o e-trgovini. Te stvari bi eh, morali tisti, ki jih daje na voljo, torej za te stvari bi morali tisti, ki jih daje na voljo prek namenskih platform, tudi odgovarjati. Naprimer, v kontekstu zaščite mladoletnikov, v kontekstu zaščite pred eh, sovražnim govorom ali kontekstu preprečevanja sovražnega govora. Tu bi, moral, tu bi moralo veljati načelo opazuj in po potrebi odstrani. In samo regulacija oziroma medsebojna regulacija bi bila tu vsekakor dobrodošla, ker bi ponudniki storitev eh, s tem dobili to nekako v podzavest. Mislim pa, da bi načelo iz direktive o e-trgovini eh, v tem kontekstu vsekakor morali ohraniti. Dobro se mi zdi, da je komisija eh, najnovejšo sodbo glede eh, glede uh, video storitev, ki jih prevzemajo drugi mediji, uh, povedalo uh, oziroma objavilo svoje mnenje. Dobro je, da je komisija to tudi upoštevala pri pripravi zakonodaje če se naprimer neki video pojavi v spletni zdaj nekega časopisa, tudi za ta video uh, mora obstajati zakonska podlaga. Komisija se je za to odločila in mislim, da tudi s tem nekako pomagala uh, ustvariti konkurenčne pogoje za klasične medije, oziroma ponudnike iz klasičnega medijskega sektora in pa uh, za ponudnike storitev iz uh, sektora novih medijev sama nisem uh, eh, nekako nadušena nad kvotami. Kvotami, kvote, so lahko, kvote so lahko neke vrste bergla, ki izkrivlja dejansko stanje. Morda bi lahko tudi tu prišlo do izenačitve linearnih in nelinearnih storitev. Za linearne velja trenutno načelo 30 odstotkov, za nelinearne pa 20 odstotkov in morda bi lahko tudi tu našli kakšno srednjo pot ali pa stvari uskladili. Se mi zdi pa dobrodošlo, da od držav zahtevate, da mm, od ponudnikov um, ali da ponudnikom naložijo določeno pristojbino uh, za ponujanje teh vsebin in da bi ta denar potem um, bil namenjen naprimer nacionalnim filmskim skladom. To tudi pomeni, da bi se morali, da bi se morali ponudniki storitev so udeleževati pri, pri produkciji samih vsebin, pri ustvarjanju vsebin. Potem bi omenila še eh, poročilo na lastno pobudo glede eh, televizijskih storitev. Elemente glede tega bi morali zapisati tudi v normativni del direktive, ne samo v uvodne izjave, kot je to zdaj. Če želijo države članice na tem področju sprejeti strožjo zakonodajo, potem jim moramo to omogočiti. Glede dostopnosti Sabin je stvar pokomentirala že Sabine. Tudi jaz sem pripravila nekaj predlogov na tem področju in mislim, da bi bilo smiselno, če bi na tem področju imeli uh, specifičen element v sami direktivi o audiovizualnih medijskih storitvah in ne samo v Evropskem aktu o dostopnosti teh sebin. Zdi se mi, da bi to direktiva morala imeti, kajti prej jo bomo potrdili in prej bo ta direktiva tudi v praksi zaživela. Vsaj bolj uporabna bo kot pa Evropski akt. V zvezi s tem smo tudi predložili zelo transparenten uh, časovni načrt, oziroma časovnico, ki so ga prejeli tudi vsi poročevalci in poročevalke v senci. Upam in želim si, da bomo delo pri tej direktivi upravili kar se da hitro, ampak vse eno, kar se da temeljito. Želim pa si tudi, da bo zagotovljena stopna transparentnosti, ne na zadnje, ko, bomo, ko se bomo sestajali z deležniki. Nekateri imajo sicer glede transparentnosti nekaj. Eh, pomislekov, ampak upam, da bomo lahko te pomisleke čim prej odpravili. Hvala. Grazie, Eura. E... Najlepša hvala. Sedaj pa eh, bom dala besedo poročevalcem v senci, kolegici Trupel, kolego Tonu, še kdo drug. Ja. Drugih kolegov pa ne vidim, še kdo želi besedo mogoče razen poročevalcev v senci. Na vsak način bomo začeli s Helgo Trupel. Štiri minute dam vsakemu izmed poročevalcev v senci. Tudi sama bi se rada zahvalila komisiji obima poročevalkama. Um, in tudi sama bi nasplošno rekla, da je razširitev področja uporabe na eh, audiovizualno pravilna, kajti tehnični razvoj zahteva, da predpise prilagodimo. In tukaj imamo sedaj tri velika področja. Um, platforma za delitev video vsebin, linearne in nelinearne eh, storitve v redu je, da je to vse to pokriva direktiva. Dobro se mi zdi tudi, da uh, um, imamo sedaj strožje pravile za zaščito mladih in to velja sedaj za linearne, nelinearne storitve in pa za platforme za delitev video vsebin. Potem, kar se tiče evropskih del. Načeloma se mi zdi prav, da eh, imajo sedaj platforme za delitev video vsebin obvezo, da eh, 20 odstotkov programa eh, pokrivajo evropska dela, Uh, in da bi dosegli teh 20, torej nekateri imajo, ne se bojijo, da uh, gledalci sedaj tega ne bodo želeli gledati, ker bodo izginile druge vsebine, ampak sama se s tem ne strinjam. Mislim, da je to načelo za oblikovanje predpisov pravilno. Tudi kar se tiče finančne udeležbe, tudi kar se tiče finančne udeležbe, tudi v zvezi s tem se strinjam potem uh, možnost um, iskanja visokokakovostnih ponudb. Tudi tukaj se strinjam za načelom, da morajo države članice imeti možnost, da to zagotovijo. In mislim, da je prav, da to uh, ne omenjajo zgolj uvodne navedbe, ampak um, členi. Potem načelo države izvora. Mislim, da je v redu, da se to ohrane, kajti to je poglavitno načelo za delovanje notranjega trga. Potem pa še ureditev oglaševanja. Za me je pomembno, da ločujemo med vsebino in oglaševanjem. Zato se ne strinjam s tem, da bi omogočili placiranje proizvodov, kajti to bi ogrozilo natančno ločevanje med vsebino in oglasi. Zato tega ne morem podpreti. Tudi se ne strinjam s tem, da bi vsakih, da bi vsakih 20 minut eh, prekinili program za eh, oglasi. To se mi ne zdi v redu. Mislim, da potrebujemo določeno prožnost. Mislim, da ureditev ne bi morala veljati na uro, ampak bi morali eh, oglase razprostiti preko dneva. Kar pa se tiče drugih stvari, se z njimi ne strinjam. Želim, želim zagotoviti, da imamo signalno integriteto, kajti priča smo pojavu, da oglasi lahko preglasijo uredniško urejeno vsebino, tudi če to obstaja samo z dovoljenjem odgovornega za program. Mislim, da, se, da to do sedaj v direktivi ni dovolj jasno urejeno. Potem pa še vprašanje eh, regulatorjev. Mislim, da je v redu, da imamo ta gremi, torej eh, to skupino neodvisnih regulatorjev in oni morajo biti odgovorni za to, da se predpisi tudi nadzirajo, torej predpisi v zvezi za zaščito mladih, naprimer. In eh, prepogosto dobimo, eh, potrebujemo tudi poročila o tem, kako se to izvaja in pa poročila o tem, ali zadeve potekajo tako, kot smo pričakovali. Potem dostop za invalide. Eh, načeloma se strinjam s pristopom, da bi morali, znotraj, da bi morali to urediti znotraj te direktive, kajti vsi imajo interes za to, da so programi predstavljeni tako, da lahko do njih dostopajo tudi ljudje, različ, ki imajo različne oblike invalidno, invalidnosti. Eh, potem eh, kulturna raznolikost mislim, da moramo imeti več ponudb eh, za invalide. To je v redu in mislim, da je v redu, da bi to urajali preko te direktive. To je dobro načelo. Dovolite še pripombo v zvezi z eh, privilegacijo eh, odgovornosti. Strinjam se s tisto iz direktive o e-trgovini, ampak nekaj je treba še pojasniti. ponudnik, internetni ponudnik, oblikuje določeno ponudbo in tako postane tudi privlačen. S tem je povezano potem tudi oglaševanje in v tem kontekstu je treba razmisliti, Eh, kako je to urejeno v direktivi o e-trgovini? To ni proti eh, načelu odprave eh, privilegija odgovornosti. Tukaj gre zgolj za specifikacijo, za katero bi zadevo lahko bolje uredili in tako bi lahko prispevali tudi k več pravičnosti, ko gre za vprašanje kdo bo odgovoren oziroma kakšno odgovornost nosijo ponudniki. Hvala lepa, Helga. Sedaj pa prehajam k drugim eh, poročevalcem v senci. Kolegica to. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Tudi sama se zahvaljujem eh, komisiji in pa soporočevalkom eh, za eh, njihovo prizadevanje. Povedala bom nekaj v imenu Alde. Eh, kar se tiče tehnološkega razvoja, je potrebna revizija direktive o audiovizualnih medijskih storitvah. Pozdravljamo predlog Evropske komisije. Predlog prenaša nekatere novosti, zato da bi bila ta zakonodaja prilagojena 21. stoletju. Omenili bi dve stvari. Predlog eh, poenostavi predpise glede tega, katera država članica ima jurisdikcijo. To poznamo tudi kot načelo države izvora. E, to je pogosto vodilo do spora med državami članicami. E, potem poročilo razširi področje uporabe direktive, ki bo sedaj veljala tudi za platforme za delitev video vsebin. Komisija e, prenaša tudi opredelitev za platforme za delitev video vsebin. Potrebni morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, ampak težave so v praksi. Natančneje bi se morali pogledati, kakšna, kakšne so meje med opredelitvami in pa do kakšne mere bomo drugačno obravnavali različne platforme socialnih medijev. Komisija se je odločila tudi, da bo spremenila eh, opredelitev programa. To je osrednji element direktive. Ta korak kaže, da se komisija odmika od tradicionalne televizije kot merila. Potem še nekaj, kar se tiče platforme za delitev videosebin. Tukaj imamo sedaj prepoved sovražnega govora. Komisija je dejala, da bom, bo to sedaj usklajeno za okvirno odločitev o a, boju proti izrazom ksenofobije in pa sovražnega govora. Seveda pozdravljamo prepoved sovražnega govora. To ima pa določene posledice v praksi. Najpomembneje je sledeče vprašanje, kako bo to vplivalo na direktivo o eh, e-trgovini, eh, ki ščiti eh, platforma za delitev videosebin. In kaj je najpomembno, kako bo to vplivalo na pravice uporabnikov? To so zgolj nekatera vprašanj, ki izvirajo iz predloga. S temi vprašanji se je treba natančno ukvarjati in poiskati moramo pravo ravnotežje, da bomo upoštevali vse interese. Nisem želela govoriti 15 minut, ampak to ni naša prva in zadnja razprava. Imela bi uh, sicer 12 vprašanj, ampak danes sem omenila zgolj dve. Skudate, na kolega Adinolfi, prego. Hvala lepa, kolegica Adinolfi. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Začela bi eh, z eh, splošno izjavo, ki se nanaša na prispevka obeh soporočevalk. Eh, gre eh, za eh, kodeks ravnanja. Ne bom govorila o etiki ali pa o načelih. Potencijalno na vzkrižje interesov, ki zadeva obe soporočevalki, bi lahko vplivalo negativno na revizijo direktive. Zaradi tega potrebujemo javno razpravo, ne pa razpravo, kot smo imeli včeraj za zaprtimi vrati. In mislim, da je potrebno rešiti to vprašanje enkrat za vselej. Uh, na ta način uh, se bomo znebili uh, temne sence, ki visi nad našimi glavami in tudi državljani uh, ne bodo sumničavi. Ne želim, uh, da se ponovijo scene kot v Italiji z nekdanjem uh, predsednikom vlade Berlusconijem. Potencijalno na skrižje interesov je potrebno takoj rešiti v nasprotnem primeru. Eh, bo to zagotovo negativno vplivalo na ugled inštitucij in pa eh, na pogled eh, državljanov na evropske inštitucije. Mislim, da se je potrebno obrniti na predsednika Šulca in pa na svetovalni odbor, zato da rešimo to vprašanje. Sicer pa bi rada na kratko naštela še pomembne točke te direktive. Najprej prej uh, gre eh, za uh, določena siva območja, uh, kjer uh, je koristno uh, razlikovati med različnimi audiovizualnimi storitvami. Ne vem, ali je res potrebno da te razlike povsem izničimo. Druga točka, načelo države izvora. Eh, to načelo je bilo zelo pomembno za zagotavljanje audiovizualnih storitev v eh, drugih eh, državah. Vendar pa je potrebno zagotoviti prehodno obdobje pred uvedbo enotnega digitalnega trga. Mi se bomo za to borili. Tretji vidik, sistem kvot. To je zagotovo zelo pomembna tema, izjemno pomembna tema, vendar pa zaenkrat eh, ta sistem ne deluje. Zadostuje eh, že eh, zgolj primer Italije in z izjemami za Disney Channel in pa Mediaset. In potem naslednja točka, reklamno oglaševanje in pa mladoletne osebe. Eh, oglaševanje eh, skuša nek eh, kolega prepovedati eh, med eh, odajami za otroke in na vseh eh, kanalih, ki so namenjeni otrokom, otrokom. Mislim, da bi eh, morali takšen pristop ubrati tudi na evropski ravni. Potem pa. Eh, oglaševanje eh, na televizijskih kanalih, ki so v javnem interesu. Če eh, želijo eh, komercialni televizijski kanali preživeti, bodo morali uvesti določene inovacije. Potem naslednja točka, regulatori na audiovizualnem področju potrebujemo jasna pravila za tiste, ki naj bi nadzorovali trg. E, in e, nadzor je seveda ključnega pomena. E, ti nadzorniki morajo biti povsem neodvisni. Tudi tukaj vam lahko navedem primer Berlusconija. Seveda je potrebno zagotoviti tudi ustrezno financiranje. Mogoče bi delež pristojbin za frekvence namenili za neodvisen nadzor audiovizualnih storitev. In še zadnja točka. Mislim, da bi eh, bilo eh, dobro, če bi v direktivo uvedli eh, tudi definicijo javnih storitev na področju audiovizualnih storitev. Gre za izjemno specifičen trg, na katerem potrebujemo demokratične mehanizme. Hvala. Uh, sí. Um... Ja. Mislim, da bi raje dala besedo uh, naslednjemu poročevalcu v uh, senci, kar zadeva vprašanje, ki ste. Uh, ki ste ga omenili. To vprašanje smo obravnavali na seji koordinatorjev, podali smo sporočilo za medije. Mislim, da smo se zares poglobili v to vprašanje. Zato bom nadaljevala z poročevalci v senci, potem eh, pa eh, še en prispevek kolegic eh, Frhajen in Kamerever, če bo to seveda potrebno. Vem, da je to tema, ki je zelo pomembna za kolegico Adinolfi, vendar se morda vsi z njenim pristopom ne strinjajo.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 predpisa glede odnosa o, med javnimi in zasebnimi ponudniki. Kako naj bi bili videti te odnose? Do sedaj smo imeli omejitve, eh, torej prispevki iz proračuna, abonmaji in tako naprej. Ali se bo to spremenilo s to direktivo? Potem še ena stvar. Nisem tako optimističen, da bo ta direktiva preživela sedem let, kaj te tehnologije se izredno hitro razvijajo. Prepričan sem, da bi morali takoj začeti a, z delom na naslednji direktivi, takoj, ko bomo sprejeli to direktivo, ker te tehnologije a, se tudi odzovajo na direktive in poiščejo fantastične elemente, kako bi se lahko izognili rešitvam, ki jih še ni, ampak bi jih mi želeli. In še nekaj. Fleksibilizacija oglasov. Tudi tu nisem optimističen fleksibilizirani oglasi se ne bodo pojavljali po noči, ampak eh, takrat, ko največ ljudi gleda televizijo. Tega se moramo zavedati, kajti ne smemo pozabiti na eh, interes gledalcev. In še ena točka. A, eh, torej, radiodifuzijske organizacije zunaj iz Evrope ki um, predvajajo svoje probleme znotraj Evrope in ne prevzimajo nekakšne odgovornosti. Kako je s tem? Hvala lepa. Hvala lepa. Ta prispevek se sredočil na dve zelo konkretni točki. Sedaj pa kolega Morgano. Najlepša eh, hvala. Mislim, eh, da smo v prispevkih komisije in eh, pa drugih kolegov eh, že slišali vse temeljne točke. Eh, zdijo se mi pozitivne prioritete, ki si jih je zastavila Evropska komisija. Je predvsem, pomembno pa je predvsem to, da te prioritete tudi dopolnimo. Pomembno se mi zdi predvsem ustrezno financiranje. To je seveda ključnega pomena za uresničitev ciljev in zaščititi moramo ne le majhna podjetja, ki jih je eh, potrebno tudi bolje eh, definirati, ampak tudi mikropodjetja. Eh, kajti veliko jih je, ki delujejo na tem področju. In uh, Če ne bomo zagotovili eh, tega eh, varstva, eh, te zaščite, potem bomo tem podjetjem onemogočili obstoj na trgu. Potem novinarska odgovornost na platformah, pri tem moramo ustrajati. V nasprotnem primeru bo prišlo zgolj do izjav o namerah, ki pa potem ne bodo uresničene in potem, eh, seveda to se nanaša predvsem na mladoletne osebe in potem je seveda tukaj še tema dostopnosti. Eh, to je pomembno za kreativno kulturno industrijo, ki je še kako zanimivo v evropskem kontekstu. Najlepša hvala, kolega Morgano. Sedaj pa še kolega Malteze. Sreči <clears throat> samo. Ja. Veliko različnih vidikov je v tej direktivi. Uh, Eh, dvomim bolj usplošen pristop, ne toliko v eh, tehnične določitve. Mislim, da ni natančne analize razvoja tega trga. Zagotovo eh, seveda ni lahko izvesti takšne presoje vpliva, nihče ne ve, kaj se bo zgodilo čez nekaj let. Nihče ni pričakoval tako uh, hitrega razvoja, takšne revolucije v uh, preteklih letih. Uh, ampak eh, naj govorimo o informacijah ali o eh, drugih audiovizualnih storitvah, eh, recimo na spletu, potrebno je zagotoviti ustrezne standarde in pa tematska področja, kajti na spletu je veliko neustreznih informacij. Eh, pogosto se širijo napačne informacije in uh, eh, zatem se ustvarja velik eh, dobiček. Gre bolj za senzacije in ne za prave novice. In natančno je potrebno določiti, kdo je odvisen za katero področje. Enaka novica je objavljena. Uh, v časopisu, na spletu, na Facebooku in tako naprej. In uh, tukaj gre za eh, deljene pristojnosti. Potem pa je še veliko več uh, točk, v katere bi se rad poglobil, uh, recimo, če omenim le oglaševanje. Uh, in pa še uh, na vzkrižje interesov kolegic Verhajn in uh, Kamerevert. Tudi to vprašanje bi rad uh, Na kratko omenil, o tem smo eh, razpravljali na seji koordinatorjev. Jaz osebno sem prepričan, da ni eh, na vzkrižja interesov, vendar eh, pa eh, bi bilo mogoče bolje, če bi se eh, v to še enkrat poglobili, preden nadaljujemo eh, Eh, kajti v nasprotnem primeru bo visila senca nad eh, delom tega odbora. Gre za zelo pomembno delo in zaradi tega bi bilo dobro, če bi imeli še eh, eno razpravo na to temo. Tudi, če nisi del upravnega sveta, če sodeluješ vsega, pri eh, nadzoru javnih eh, audiovizualnih storitev, eh, potem eh, si do določene mere pristranski tudi, eh, če ne gre za pravo na vzkrižje interesov, kajti nekako si vključen v upravljanje eh, oziroma v delo neke eh, televizijske ali pa eh, radijske postaje. Mislim, da si bi to zaslužilo dodatno razpravo in strinjam se s kolegico Adinolfi. Če tudi osebno menim, da obe eh, kolegici nista v situaciji na vzkrižju interesov. Najlepša hvala. Sedaj dajem besedo kolegicama Ferhajen in pa eh, Kamerevert, eh, gre za javno razpravo. In eh, sejo koordinatorjev smo zaključili s sklepom, da se z tem več ne bomo ukvarjali. Želimo seveda, eh, kar se da, odprto eh, in eh, pregledno razpravo. Eh, ne gre za udeležbo v upravnem odboru, ampak eh, v nadzornem svetovalnem organu. Tako, sedaj pa kolegica Ferhajen. Um, najprej nekaj o točki, o kateri smo včeraj intenzivno razpravljali. Na tiskovni konferenci smo to želili, poskušali pojasniti že v torek. Uh, ta seja, a sejem sicer prenaša na spletu. Uh, in vem, da dosegamo širšo javnost in zato bom povedala sledeče. Mislim, da tudi tukaj ni konflikta interesov. Imamo uh, svet radifuzijske organizacije, ampak to ni upravni svet, to ni nadzorni svet. Tukaj to, to so prestopniki uh, gledalcev uh, televizijske hiše. Tukaj so predstavljene družbene skupnosti, imamo pa tudi omejeno število poslancev. To niso člani vlade, ampak so to poslanci, ki eh, so tudi predstavniki državljanov in oni so tudi člani tega gremija. In um, takšni ljudje smo torej v tem eh, svetu radiodifuzijske organizacije. Ne dobimo nekakšnega denarja od VDR-a. Ta gremij je povsem neodvisen In ta svet ima ločeni proračun, ki, se, um, ki pridobiva denar iz pristojbin. Mi smo torej povsem neodvisni od uh, VDR-ja, od VDR-era, torej ne dobivamo nobenih sredstev in tudi nismo odgovorni VDR-u. Tudi uh, uh, nismo um, odgovorni deželi, ampak državljanom. Kajti mi predstavljamo državljane in zato imamo enake odgovornosti do državljanke državljanov, kot jih imamo tudi tukaj v parlamentu, tudi tu smo odgovorni državljanom. In zato tukaj nimamo interesa, um, konflikta interesov, kajti v obeh vlogah predstavljamo državljane. Če pa vas politično moti to, da imamo tukaj dve nemški soporočevalke, potem vam bom čisto jasno povedala. Tukaj ne sedim izključno kot nemška poslanka, ampak kot predstavnica evropejk in evropejcev. Kaj ti eh, mi, evropski poslanci, ne zasledujemo zgolj nacionalnih interesov in zame je samo po sebi razumno, da si prizadevam za a, eh, a, eh, ravnotežje, uravnoteženost interesov, nacionalnih interesov. Pri svojem delu sem vedno znova jasno pokazala, da pri svojem delu ne eh, zastopam zgolj nemških nacionalnih interesov. In mislim, da bi pravzaprav vsak med nami moral opravljati to nalogo. Če pa vas moti to, da imamo dve nemški soporočevalki, potem se moramo vprašati tudi to. Do kakšne mere lahko eh, poslanci iste nacionalnosti nastopajo kot soporočevalci in ali ne bi bilo v redu, eh, tako da bi morali eh, vsako poročanje vključiti vse, vse, vse nacionalnosti. Kajti tukaj ne gre za zastopanje nacionalnih interesov imamo poročevalke v senci v Evropskem parlamentu, eh, med seboj sodelujemo, eh, med seboj zelo pregledno delamo. Ukvarjamo se tudi za predloge sprememb kolegov in zato izhajam iz tega, da tukaj eh, ni pristranski in enostranskosti. Za razliko od preteklosti smo tokrat dosegli veliko preglednost, tudi kar se tiče sodelovanja z deležniki nimamo torej pogovorov ena na ena v zaprtih prostorih, v skritih sobanah, ampak eh, želimo uprizarjati eh, javna, javne predstavitve eh, javnih deležnikov, ki se, se lahko, ki se jih lahko udeležijo vsi. Torej, to pomeni, da vsi razpolagajo z informacijami, ki jih podajo deležniki in vsi lahko spremljajo njihove prispevke in na ta način lahko imamo odprte in pregledne razprave. Junija in julija bomo imeli sestanke za deležniki, tako da bomo lahko pred poletnim premorom razpravljali o prvem osnutku. Potem bomo imeli še eno izmenjavo mnen septembra. In, takrat bomo imeli tudi intenzivne razprave. Potem pa imamo še eh, razmeroma eh, dolg eh, rok do 13. oktobra, torej rok za predloge sprememb. In rok je daljši kot pri drugih poročilih. Včeraj, na primer, smo predstavili poročilo kolege Malteze in danes je že pretekel rok za predloge sprememb. Mi pri našem poročilu pa bomo imeli tri tedne in vsak bo lahko delal na dosjeju in na naših predlogih. Tako da mislim, da delamo na zelo pregleden in odprt način. Storili bomo vse za to, da bi odpravili to politično nelagodje, do katerega je prišlo zaradi tega, ker um, imamo tokrat dve nemški um, soporočevalki. Uh, na vsak način se bomo zoprstavili uh, eh, temu mnenju, da delujeva pristransko. Zato sem vam tudi pojasnila, kako eh, smo delali v preteklosti, kako eh, delamo sedaj in eh, pripričana sem, da bova dokazali, da lahko še naprej uživava zaupanje kolegic in kolegov. Hvala lepa in Petra. Hvala lepa. Torej, Sabine Ferhajan je že veliko a, povedala a, o a, um, očitkih konflikta interesov. Tudi sama a, bom a, predstavila svoje mnenje. Mislim, da tukaj sploh ne gre za a, konflikt interesov. Sem nam, če tudi sem evropska poslanka in pa članica sveta VDR-a in v obeh vlogah zastopam interese skupnosti v, mm, torej, v predpisih eh, notranj vec Falna je zapisano, oziroma izhaja to, da člani sveta VDR-a zastopajo interese eh, gledalk in gledalcev, torej državljanov, ne pa interese VDR-ja, te eh, radio-televizijske hiše. Torej, eh, v svoji vlogi kot eh, članica sveta nadziram, eh, ali VDR izpolnjuje naloge, ki jih ima. In kot svetnica nimam nikakršnega neposrednega vpliva na program te radiotelevizijske hiše kajti um, tam je zagotovljena uh, uredniška in uh, novinarska svoboda. Potem, kar se tiče plačila, tukaj gre zgolj za povrnitev stroškov. In, uh, ti, eh, ta sredstva izhajajo iz ločenega proračuna. Pravkar smo dobili nov zakon, v katerem je eksplicitno rečeno, da eh, mora biti ta proračun pregleden in da je neodvisen od proračuna ehm, Zahodno-Nemške eh, radiodifuzijske organizacije, torej VDR. -a. VDR tukaj sploh nima nobene pravice izražanja mnenja. Torej, naš proračun se hrani sestavljeni iz uh, prispevkov tistih, ki uh, uh, gledajo oziroma spremljajo VDR, torej uh, Zahodno-Nemško radiodifuzijsko organizacijo. V tem svetu je 49 oseb in 9 iz, uh, izhaja iz um, Evropskega parlamenta, državnega parlamenta ali pa Nemškega zvezdnega parlamenta. Uh, in uh, tam sploh nimamo nikakršne možnosti, da bi politično dominirali v tem svetu. In uh, imamo naloge, ki nam jih nalaga uh, uh, uh, Nemško ustavno sodišče. Namreč uh, sodišče izključuje, da bi sploh prišlo do takšne dominance. Vem, da je nemški sistem uh, poseben, uh, in razumem tudi, da je na eni ali drugi točki prišlo do nesporazumov, kajti javne radio televizijske hiše so drugačno strukturirane, drugačen način strukturirane v drugih državah članicah in Gotovo je tako, da eh, politika v drugih državah morda vpliva na javno radiotelevizijo, ampak v Nemčiji tega ni. In eh, Nemško ustavno sodišče je odločilo, oziroma eh, odločilo, da je treba sprejeti določene pravne ukrepe v zvezi z VDR-om. In prepričana sem, da smo povsem varni in da nikakor ne prihaja do vpliva vlade. Mi nismo odgovorni um, deželjema parlamentu, mi smo odgovorni javnosti, to izhaja iz zakona in uh, to je nasplošna uloga poslancev. S tem sem povedala vse. Sedaj pa, kar se tiče postopka, ki smo ga izbrali. Vem, da tudi ta sproža pomisleke ali pa vprašanja, namreč, eh, da eh, sta poročilo zapisali dve Nemki. V celotnem postopku, eh, pri celotni časovnici, smo poskušali jasno povedati, da naj jo zanima konstruktivno in dobro sodelovanje, tako s poročevalci v senci, kot da naj jo zanima tudi pregleden postopek in um, uh, pogovori za deležniki niso potekali za zaprtimi vrati. Vedno znova smo si želeli, da vsak uh, deležnik sliši, kaj pravijo k temu tudi konkurenti ali pa partnerji in mislim, da je tako tudi prav in razumno. Uh, predlog komisije imamo od 25. in vsak lahko razmisli o predlogih sprememb, ki uh, bi jih rad unesel ni treba čakati na to, kaj si bova, kaj pametnega si bova medve izmislili. Pravzaprav lahko že vsak od vas dela na tem. In 13. oktober je rok za predloge sprememb in mislim, da uh, imamo zaradi tega poznega datuma zelo dobre možnosti. Uh, signalna integriteta, da ta tema mi je izredno pomembna, zelo mi je pri srcu kajti res nimamo predpisov v zvezi s tem v predlogu Evropske komisije. Namreč uh, integriteta signalov mora biti zagotovljena in ne sme biti tako, da to lahko divje prekrivamo s čem drugim in da tako delo uničimo. In druga tema, eh, geoblokiranje. To ni tema, ki sodi eh, k direktivi o audiovizualnih medijskih storitvah. Geoblokiranje je eh, bolj povezano z avtorskimi pravicami in ta direktiva z avtorskimi pravicami nikakor ni povezana. In če tukaj raz, želimo razpravljati o geoblokiranju, potem eh, bi pravzaprav morali to storiti na nekem drugem mestu, ne ko razpravljamo o tej direktivi. Mislim, da bi bilo narobe, če bi sedaj razpravljali o tem in mislim, da bi na ta način tudi preobremenili direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah. Gospod Maltese in Tom. In gospod Tom. Mogoče se nisem dobro izrazil. Ne verjamem, eh, da eh, obstaja na vzkrižje interesov, kot je zapisano v članku eh, časopisa Politiko obe kolegici sta me eh, prepričali. Ampak to eh, ne pomeni, da ni nobenih problemov. Eh, in ne zato, ker sta obe Nemki, ampak zaradi tega, ker sta članici organa, ki je vseeno političen organ v njuni domovini. In pri tej direktivi gre za Političen instrument, ki je zelo uh, pomemben na uh, evropski ravni. Ne vem, eh, kakšna je struktura uh, nemške uh, televizije, ampak uh, pozanimal sem se, kako uh, deluje. Uh, mogoče gre uh, za organ, uh, ki je uh, podoben uh, italijanskim organom nadzora javne televizije. Torej, če bi jaz bil eh, član organa, eh, ki eh, nadzira italijansko javno televizijo, potem ne bi želel sodelovati pri pripravi to vrstne zakonodaje. To se mi zdi neprimerno. Pričemer ne postavljam pod vprašaj integriteto obih kolegic. In vem, da ne gre za naskrižje interesov, ampak to ne pomeni, da ni nobenih težav. Hvala lepa. Nobenega pojma. Ja Jaz menim, da tukaj ne gre za poštenost, gre za to, da rešimo to vprašanje, ali imamo eh, problem ali ne. Eh, ko izbiramo eh, predstavnike za pripravo tovrstne zakonodaje, moramo poskrbeti tudi za ustrezno geografsko ravnoteže in to se v tem primeru ni zgodilo. Torej, eh, mislim, da je eh, potrebno to v prihodnosti upoštevati. Eh, in seveda sedaj moramo pripraviti poročila. Včasih ugotavljamo, da pride do kršitev zakona, tukaj naj bi se da vstalo na vzkrižje interesov in potrebno je najti ustrezno rešitev. Ampak naj podam nekaj predlogov za prihodnost upoštevajmo uh, geografsko ravnotežje, uh, predvsem, uh, ko gre uh, za tako pomembno temo. Uh, in potem je bilo rečeno, da eh, ni na vzkrižje interesov. Obe kolegici pa sta vendarle nekako zaposleni tudi na eh, televizijskem področju. Eh, mislim, da o teh člankih več ni potrebno razpravljati. Ehm, sama eh, sodim ka majhni skupini in razumem, da nekatere male skupine niso zadovoljne s položajem. Spominjam na eh, zadnji sestanek koordinatorjev, ko smo razpravljali o tem. Bilo je jasno, da imata dve največji skupini največ točk in da eh, seveda imate interes za ta dosje. In vedeli smo, da uh, imata tudi osebe, ki posedujejo veliko, veliko znanja v zvezi s to temo. Uh, Predsedovala sem sestanek in zame je bilo jasno, če tudi eh, nismo bili zadovoljni s položajem. To je bilo jasno, ampak vendarle smo imeli večino pri glasovanju, da smo eh, dali to poročilo dvema velikoma skupinama, ki imata največ točk. To ni nepregleden postopek, ampak to je ta deontov eh, sistem, ki ga pač uporabljamo. Potem, kar se tiče vprašanja eh, možnega konflikta interesov, mislim, da je zelo pomembno to, da imamo različne zakone v državah članicah, kar se tiče eh, javnih radiodifuzijskih organizacij. V zadnjih eh, letih smo v Nemčiji sprejeli spremembo. Eh, imamo eh, ta eh, radijsko-televizijski svet, ki je nadzorni, neodvisni svet in ga ne moramo primerjati z svetom v nekem podjetju, v neki družbi. In zato je potrebno razlikovati med tema dvema oblikama sveta, kajti sicer bi prišlo do konflikta interesov, če bi bil. Um, to uh, upravni svet Mercedesa ali pa česa podobnega. Ampak tukaj ne gre za to. To je neodvisno nadzorno telo. Uh, katerega namen je, da nadzira javno misijo eh, eh, te, te eh, radijsko-televizijske hiše. Ali u, u, u, pregleduje, ali je program v interesu javnosti. Politiki znotraj tega sveta nimajo večine. Tukaj so tudi druge skupine, ki predstavljajo družbo in te imajo večino. In zato tega sveta ne moremo primerjati z drugimi sveti. Jasno je bilo, da je bila v odboru prisotna določena napetost in najboljši način, kako bi to rešili, je ta, da delamo na izredno pregleden način in mislim, da se lahko na to zanesemo. Imamo skupne eh, sestanke eh, in tam lahko izrazimo svoje mnenje. In upam, da eh, boste lahko delali v duhu sodelovanja in zaupanja sama osebno ne morem ugotoviti, nisem odkrila tega konflikta interesov, ampak za prihodnje bi bilo morda dobro razmisliti o tem, kako bi dosegli boljše ravnotežje. Ampak v tem primeru mislim, da se lahko zanesemo na obljubo poročevalk, da bomo delali na zelo odprt način. Sem se zahvaljujem za jasna stališča gre za nadaljevanje razprave, ki je potekala včeraj. Dobro, da smo jo imeli, seveda je to v javnem interesu in razprava je bila izjemno pregledna. Eh, seveda eh, se strinjam s tem, kar je povedala podpredsednica eh, kolegica Trupl in uh, razumem uh, tudi vprašanje kolega Malteza. Uh, namreč po eni strani je šlo za navskrižje interesov in uh, tukaj se z njim povsem strinjam, sicer uh, ne bi ravnala tako kot sem. Mislim, da ostaja, obstaja določena utemelitev za obe stališči po eni strani. Tukaj ne gre za nek upravni odbor, ampak za neodvisen odbor. Eh, in eh, v tem odboru sodelujejo nacionalni in pa evropski eh, poslanci. Proračun je neodvisen in ne gre za proračun nemške javne televizije. To je zelo pomembno za ugotovitev na skrižje interesov. Kar pa zadeva politično odličitev, je potrebno poudariti, Eh, da je bila eh, odločitev glede tega, komu dodeliti eh, status poročevalca, je bila ta odločitev sprejeta v skladu eh, z Dontovim sistemom eh, in eh, obe največji skupini sta dobili sto poročevalki in po enakem načelu smo določili tudi poročevalce v senci. Odločitev je bila sprejeta v poslanskih skupinah in kot veste, se te odločitve zmeraj sprejemajo znotraj poslanskih skupin. Se upravičujem, če vas prekinjam, to nima nobene povezave. Mi nismo izbrali imen, eh, nismo izbrali le eh, dve skupini in nikoli se nismo pritoževali glede tega, da eh, sta soporočevalki skupin ILS e in SND. Govorim le o tem, da je bila sprejeta kolegijalna odločitev, kajti znotraj skupin so izbrali soporočevalki. Eh, in eh, vprašanje, ki ga je postavil najbolj jasno gospod Malteze, pa je vprašanje, eh, ki si zasluši našo pozornost. Zagotovo in kolegica Tom, tudi jaz mislim, da je prav, če kadar je le mogoče zagotovimo geografsko ravnotežje, Eh, ampak eh, v tem primeru je bila odločitev sprejeta znotraj eh, poslanskih skupin in sicer na povsem suveren način izbrali so naši kolegici. In najboljši način za geografsko-politično ravnotežje bi lahko bilo zagotovljeno le eh, z zelo preglednim delovanjem. Predvidena so že eh, tri srečanja z različnimi deležniki in na ta način bomo zagotovili to politično in geografsko ravnotežje. To lahko zagotovim vsem in uh, naj vam povem, da tako Petra, kakor tudi Sabin zelo dobro vesta, da moramo prisluhniti eh, predstavnikom evropskih eh, državljanov in tukaj ne gre zgolj za izvoljene poslance, ampak tudi za druge eh, deležnike. Eh, ne želim eh, še naprej govoriti o tem, ampak. Eh, predlagam, da nadaljujemo z našo eh, razpravo. Upravičujem se našima gostjama, ampak želim, da eh, bi bilo to eh, povsem jasno. Mislim, da nihče več ni prosil za besedo, zato, ah, vendarle, kolega. Gramatika, ki se potem pa vam je zaključila, pridem vam dam besedo. Ja, gospa predsedujoča, mislim, da drži, kar ste eh, dejali. Zato se tudi sam nisem javil k besedi. Ampak mislim, da obstaja še neka druga nevarnost. Pri Sabini in Petri lahko izhajamo iz tega, da imata neko moralno odgovornost, ampak eh, lahko eh, pride do očitkov, za katere ne vemo, odkot so se pravzaprav pojavili in uh, potem lahko pride do uh, laganja in blatenja. Uh, to pa sploh ni povezano z uh, dejansko uh, realno situacijo. In zelo pazljivi moramo biti, kajti lahko razpravljamo eh, o različnih temah, eh, o različnih eh, mnenjih. Se moramo zavedati, da so to tako zapletene teme, da jih vsi ne razumejo in potem pač beremo izjave, ki nimajo nič opraviti s stvarnostjo. Mislim, da moramo zdaj zares narediti konec tej razpravi. Zelo se bojim to vrstnih razprav imam eh, izkušnje eh, in poznam eh, Sabine in Petro in mislim, da nas ni treba biti strah. Jaz sem namestnik predsednika podobnega organa v Grčiji, in sicer za fundacijo Wagner. In eh, če bi me nekdo obsodil na skrižje interesov v tem primeru, eh, bi se eh, kar precej prestrašil. Ja, tudi drugi sodelujemo v različnih fundacijah in na ta način želim zasključiti to razpravo. Seveda mislim, da moramo delovati izjemno pregledno, ampak Eh, potrebno je seveda tudi zagotoviti, da se ne pojavljajo neutemeljene obtožbe v eh, medijih. Eh, torej tudi novinari morajo pokazati novinarsko integriteto. Govorimo o tako zelo pomembni temi in mislim, da mora ta razprava potekati izjemno odkrito in pošteno. Torej, Eh, naj eh, dodam še eh, dvoje. Rada bi več informacij v zvezi z temami, ki so jih naslovili že kolegi. Zanima eh, pa me še tema oglaševanja in pa prožnosti. Seveda je eh, to eh, tudi v skladu z vzpostavljanjem ravnotežja, ravnotežja finančnih virov. Poročevalki ste dejali, da bi se bilo potrebno še poglobiti v vprašanje, uh, storitev na zahtevo. Potrebno je zagotoviti bolj uh, enoten pristop. Danes so ti storitve še zmeraj uh, razmeroma razdrobljene. Poleg tega se je potrebno posvetiti tudi uh, oglaševanju in zastaviti se je potrebno vprašanje, ali to oglaševanje neposredno vpliva na proizvodnjo eh, evropskih eh, kulturnih del. Eh, potem pa so tukaj še izjeme. V besedilu je zapisano, katere so te izjeme. Med drugim gre tukaj za odaje, eh, ki eh, imajo eh, med gledalci veliko mladoletnih oseb. To je nekoliko nejasno. Drugo vprašanje pa se nanaša na na eh, vprašanje komercialnih sporočil, eh, ki eh, se ne smejo vezati na sam kontekst odaje. Potem pa so tukaj še komercialne sporočila, ki se pojavijo med, ida, med odajo in so vključena v samo vsebino. Zanima me, ali imamo tu kakšna bolj neposredna pravila. In še drugo vprašanje. Tukaj gre za platforme, ki nadzorujejo vsebine, eh, ki jih pripravljajo tudi potrošniki. Tukaj eh, gre predvsem za. Uh, mladoletnike in pa za boj proti sovražnemu govoru na platformah za izmenjavo eh, videov, ki jih torej pripravijo uporabniki sami. Eh, tukaj mislim, da je potrebno najti bolj specifično eh, ureditev. Takoj vam dajem besedo, kaj ti čas ne že nekoliko preganja. Najlepša hvala gospa predsedojoča in hvala lepa vsem eh, za prispevke. Zastavljenih je bilo veliko vprašanj, ne bom skušala odgovoriti na vse. Uh, ampak eh, tri ali štiri vprašanja so se nanašala tudi na točko, ki ste jo vi izpostavili na koncu. Uh, najprej vprašanje, ki so ga zastavili številni govorci, linearno, linearne in nelinearne storitve. Uh, ali se meje počasi brišejo. Vemo, da je razvoj izjemno hiter. E, zelo težko je v tem trenutku spostaviti popolno uskladitev, kajti, e, kot sem dejala, to je proces razvoja in podjetniški modeli so še zmeraj e, precej različni. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na vprašanje, kako želimo doseči naše cilje glede na te različne podjetniške modele. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, kako eh, prilagoditi zakonodajo eh, glede na različne podjetniške modele. Govorili ste o oglaševanju in eh, o komercialni komunikaciji in zakaj smo ta pravila razširili na platforme. Trenutno imamo direktivo o nelojalnih trgovinskih praksah. In Vemo, da je veliko tudi samo urejanje na tem področju in študije so pokazali, da to samo urejanje razmeroma dobro eh, poteka. Eh, in to je bilo naše izhodišče, zato nismo podali specifičnih predlogov na to temo. Kvote in pa vsebine. Kar eh, si je pomembno zapomniti, vsaj po mojem mnenju, je, da smo eh, predlagali 20 odstotne eh, kvote za video eh, na, za videe na zahtevo. Poleg tega pa smo želeli zagotoviti prioritetni položaj za evropska dela. Potem ste govorili tudi o predform, platformah za izmenjavo videov. Eh, in dejali ste, eh, da uporabniki nadzirajo vsebine, eh, ki se nalagajo na te platforme. Torej, tukaj ni prave uredniške odgovornosti in zato je težko predlagati kvote za to področje. Seveda lahko o tem razpravljamo, ampak to je razlog za našo odločitev. Želela sem poudariti tudi, da še zmeraj ustrajamo pri popolni preglednosti mislim, eh, da je tudi gospa Trupel eh, to eh, dejala, ko je govorila o trženju proizvodov. Zelo jasen predlog imamo. Mislim, da je potrebno zelo jasno določiti pravila za oglaševanje in upam, da bomo za preglednostjo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Druga točka ki so jo spostavili eh, številni eh, poslanci, je povezava eh, z direktivo o e-trgovini. Kar želimo doseči je minimalna odgovornost za platforme za izmenjavo videov. Vendar pa se moramo zavedati, da so podjetniški modeli drugačni. Mislim, da ne moremo spremeniti celotnega sistema pravne odgovornosti eh, lahko zahtevamo eh, sprejem določenih ukrepov in v primeru, da ti ukrepi niso sprejeti, lahko uvedemo sankcije. Eh, državljani, eh, ki ne bodo zadovoljni z eh, celotnim postopkom, pa lahko vložijo tudi pritožbo. Torej, mislim, da je to pravo ravnotežje med večjo preglednostjo in ne prevelikim prevzemom odgovornosti. Naslednja točka, ki so jo omenili številni govorci, je dostopnost eh, in evropski akt eh, o dostopu do eh, storitev. To presega člen 7 v trenutni direktivi. Razumemo političen pomen tega vprašanja in seveda je to zelo pomembno vprašanje, če se bo izkazalo, da to ne bo rešeno v aktu dostopnosti, potem se bomo s tem ukvarjali v okviru te direktive. Tega nismo storili zaradi tega, ker bi želeli eh, to izključiti, ampak eh, želimo zagotoviti eh, usklajenost z vsemi drugimi zakonodajnimi besedili. Potem pa še vprašanje um, frekvenc eh, in pa uh, dostopa oziroma izbire vsebin. Uh, tukaj smo uh, vključili uh, uvodno izjavo, ki daje uh, to pristojnost uh, državam uh, članicam. Naša pravna služba s tem ni bila zadovoljna. Eh, ta ureditev pa bo veljala tudi za eh, ne audiovizualne storitve, zato eh, naša pravna služba z tem ni prav zadovoljna, ampak storili smo vse, kar smo lahko. Kar pa zadeva signal, ali smo zares izbrali pravi, pravo orodje. Eh, želimo se prepričati, da je ta direktiva res pravo mesto, da uredimo eh, to vprašanje. Najlepša hvala za eh, to razpravo. Rada bi le poudarila, da je za Evropsko komisijo zelo pomembno, da hitro napredujemo in upamo, da bo odbor k malu prešel na razpravo o vsebini, tako da bomo lahko s postopkom nadaljevali. Najlepša hvala. Eh, gospa eh, Burry, hvala lepa tudi gospe Bualons za eh, to prvo skupno sejo. To je bila zgolj prva izmed številnih sej, ki jih bomo še organizirali. Seveda je bila to zelo zanimiva poglobitev v teme, ki so velikega strateškega pomena. gre za enega izmed stebrov nove digitalne strategije. To zadeva kulturne vsebine, eh, pa tudi kulturno raznolikost. Hrati pa se ta direktiva nanaša tudi na eh, evropsko eh, kulturno proizvodnjo in tudi na kroženje evropskih del, pri čemer moramo zagotoviti uravnoteženost gre tudi za linearne in nelinearne storitve eh, in eh, za eh, razširitev tistih zaves, ki se danes ne spoštujejo na spletu. Gre za vse nespremljive prakse, ki smo jim danes priča na spletu. Seveda želimo uh, dobro delati, imamo že dokaj natančno določeno časovnico. Mislim pa, eh, da morajo vsi eh, kolegi eh, imeti dovolj možnosti, da sodelujejo in da bomo pripravili besedilo, ki bo v skladu z pripombami, ki so bile danes podane. Hvala lepa za vašo navzočnost. Razprava. Eh, se ni osredotočila eh, zgolj na temu, ki je bila določena, ampak dobro, tudi to se zgodi eh, in pomaga pri boljšem oblikovanju stališča našega odbora. Hvala lepa. <laughs> Bene, ora inviterei subito, perché siamo in leggero ritardo. Tako, zdaj pa kar že malce zamujamo, kar takoj uh, vabim.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 sta, opravičujem se, ampak eh, prosim za tišino, prosim, da se usedete, kaj ti eh, mislim, eh, da je pomembno, da pozornost namenimo naši razpravi. Kolegi, prosim. Can you take your seat, please? Lahko prosim sedete na svoja mesta. Kolega Gramatikakis, kolegica Ferhajen. Kolegica Ferhajen, kolega Gramatikakis. Mm, zelo dobro bi bilo, če bi nekaj kolegov ostalo tukaj, kaj te gre za zelo zanimivo uh, temo. Uh, gre za eh, poročilo UNESCO o uh, kulturni raznolikosti. Eh, V veliko veselje nam je, eh, da je danes eh, z nami, tega srečanja smo se zelo veselili, predstavnik UNESCO Francesco Bandarin in pa eh, predstavnica Daniel Kliš. Zelo veseli smo, da sta danes z nami, kajti to je za nas zelo pomembna priložnost. Vendar pa smo že celo dopoledne trdo delali, veliko glasovanje je bilo, veliko različnih prispevkov in pomembnih razprav. Eh, kljub temu pa eh, smo se zelo veselili te priložnosti in zahvaljujem se vam za vašo prisotnost. Zelo dobro vemo, eh, da je UNESCO eh, v eh, preteklih dveh letih večkrat prišel v naš odbor, še prav posebej Eh, generalna direktorica, gospa Bokova. Eh, zelo eh, vesela sem, da je danes z nami namestnik generalnega sekretarja in tukaj gre za eno izmed pomembnejših konvencij UNESCO leta 2020. 2005 je konvencijo ratificiralo veliko držav, še pomembnejše pa je, eh, da eh, je konvencijo ratificirala tudi Evropska unija. Na ta način eh, je situacija v Evropi veliko enostavnejša in jasnejša, tudi pravila so bolj usklajena. Eh, gre za eh, konvencijo, ki bo vplivala na globalni razvoj in zato smo zelo veseli, da, lahko, da vas lahko danes eh, gostimo tukaj. Gre za nadzor nad dejavnostmi držav članic, pa tudi za izpolnjevanje štirih ciljev, ki ste jih določili. Dokolikšne mere je bila konvencija izvedena v državah podpisnicah? Prvi cilj je podpora uh, sistemom, uh, ki uh, so vzpostavljeni na ravni držav članic na področju kulture. Tukaj gre praktično za ulaganja uh, v uh, kulturo. Uh, uh, imeli smo pomembno poročilo um, in sicer o uh, integriranem upravljanju uh, kulturne dediščine in uh, kulture nasplošno. Potem je tukaj vprašanje mobilnosti umetnikov in pa kulturnih delavcev. Uh, vključitev kulture v trajnostni razvoj in pa uh, varstvo človekovih pravic in pa temeljnih svoboščin. Seveda med človekove pravice spadi tudi dostop do kulture, eh, poznavanje kulturne dediščine in tako naprej. Eh, torej, nimamo prav veliko časa, ampak. Eh, zelo nas zanima stalen dialog z UNESCO, pripravljen je bil tudi pilotni projekt. Eh, in uh, sicer na temo UNESCO. Uh, eh, imamo že financiranje do leta 2017 in predlagali bomo, da se ta pilotni program uh, nadaljuje. Gre za okrepitev omrežji in pa za izmenjavo uh, dobrih praks. Naš uh, odbor uh, se v veliki meri strinja z UNESCO, uh, kar zadeva uničevanje kulturne dediščine, uh, Eh, pa tudi kar zadeva modre čelade za zaščito eh, kulturne dediščine. Eh, želimo pa tudi direktivo na temo uvoza kulturnih del. Kar takoj vam dajem besedo, da, ne bom, da nam ne bom vzela preveč časa, približno pol ure imamo. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, Rad bi se vam zahvalil, da ste me eh, povabili eh, in da ste povabili tudi mojo kolegico eh, Kliš. Predstavila bova to poročilo na temo kulture in pa konvencije UNESCO, kot ste dejali, je vse. UNESCO razvil eh, zelo obsežno omrežje za sodelovanje, ki ga naravamo v prihodnosti še razširiti. Poročilo, ki ga želim eh, na kratko predstaviti, eh, ste prejeli. Mislim, da imate na voljo kar nekaj kopij. In uh, kopijo bom pustil uh, tudi sekretarjatu, sicer pa lahko uh, najdete to poročilo tudi na spletu in tudi povzetek uh, ki bo uh, morda uh, koristen za uh, poslance oziroma člane tega odbora. Uh, pri tem nam je pomoč zagotovila uh, Agencija za uh, razvoj. Rad bi poudaril, da eh, se to poročilo naša na področje, ki je izjemno pomembno. Imamo eh, skupno agendo, ko gre za zaščito kulturne raznolikosti in izražanja. To pa je edina eh, konvencija, ki jo je ratificirala Evropska unija, torej ki jo je ratificirala če lahko tako rečem, država, ki ni članica uh, eh, UNESCO. Um, mm, to je dalo večji pomen tej uh, konvenciji, hkrati pa nam to omogoča tudi izvedbo uh, na uh, veliko uh, višji ravni. Uh, projekt, uh, ki ga je podpirala Evropska unija, uh, je instrument za sodelovanje med UNESCO in pa Evropsko unijo. Uh, Gre za projekt, ki je potekal eh, med letoma 2000 eh, in 2005. Eh, šlo je za vzpostavitev določenih zmogljivosti v 13 državah v razvoju in sicer za oblikovanje politik na kulturnem področju. To je zelo dober rezultat in radi bi nadaljevali z tem sodelovanjem. Eh, to je tudi eh, del eh, celotne konvencije. Vsaka pomoč je seveda dobrodošla. Tukaj ne gre zgolj za finančna vprašanja, ampak tudi za politična vprašanja in veseli smo, da Evropska unija to konvencijo podpira. Le zaradi tega smo lahko konvencijo tako hitro ratificirali v manj kot desetih eh, letih eh, smo pridobili 144 eh, članic, kar je zelo dober rezultat. Seveda mislimo, da to ni dovolj. Radi bi, da to konvencijo podpišejo vse države na svetu. Gre za sodelovanje na področju mednarodne politike. Eh, ne morem govoriti o podrobnostih, ampak če si ogledate situacijo na svetu, potem lahko vidite, da imajo številne eh, države na svetu danes eh, politiko za področje kulture in sicer ravno zaradi dejavnosti Evropske unije ali pa dejavnosti, ki jih je podpirala Evropska unija. To je prvič, da smo pripravili poročilo na, te, na temo te konvencije in sicer zaradi tega, ker se je eh, kulturna krajina v svetu dramatično spremenila. Eh, prišlo je eh, do vzpostavitve internetnih velikanov, spremenil se je način eh, komuniciranja, način proizvodnje eh, glasbe, filmov in tako naprej. To je bila ena izmed eh, vaših tem na dnevnem redu danes. Torej, radi bi igrali pomembno vlogo v tem novem svetu, torej poročilo se osredotoča na razvoj, izpostavlja seveda pomankljivosti in težave v sistemu hkrati pa eh, seveda govori tudi o najboljših praksah, o inovativnih politikah, eh, ki bi eh, lahko uspodbujale ta razvoj. Poleg tega predlagamo tudi določene ukrepe, kar kot dobro veste ni lahko. Skušamo oceniti vpliv politik na področju kulture in to eh, ni lahka naloga. Želimo, da bi bile te eh, politike eh, popolnoma zastopane v novi agendi Združenih narodov in sicer v agendi 2030. Želimo, da bi bila vključena kulturna dediščina, trajnost kulture in tako naprej. Zastopana so številna področja, ampak rezultate bomo šele videli eh, deloma eh, že letos, ko bo predstavljena nova agenda eh, za mesta. Zelo smo veseli tega rezultata. Ta konvencija ima celo vrsto ciljev. Eh, želimo odgovoriti na najpomembnejša vprašanja. Kako je konvencija prispevala k spremembi politak, politik v državah eh, podpisnicah, kako eh, se ta konvencija izvaja, ali je to vplivalo na izboljšanje situacije in četrto vprašanje je, ali ta konvencija prispeva k boljšemu eh, razvoju. Eh, pri tem je potrebno upoštevati štiri eh, cilje. Gre za vzpostavljanje nacionalnih politik, na področju dostopa do kulture, proizvodnje, eh, distribucije in tako naprej. Eh, drugi cilj je uravnotežen pretok eh, kulturnih dobrin in storitev in pa izboljšanje mobilnosti umetnikov in pa kulturnih delavcev. Tretji cilj je, da vključimo kulturo v okvir trajnostnega razvoja, kot sem že dejal, zato da bi kultura dobila ta. Uh, strateški karakter. Eh, in eh, četrti cilj eh, so človekove pravice in k temu se bom že, vr še vrnil, kaj ti tukaj gre za temeljno vprašanje. Če ne zagotovimo ustrezne svobode, če ne, uvrstim, če ne zagotovimo ustrezne zakonodaje, potem uh, ni mogoča svoboda govora. In tukaj govorimo predvsem seveda o svobodi umetniškega izražanja. Uh, in pa o socialnih eh, pravicah eh, umetnikov in ustvarjalcev. Eh, z namenom uresničitve teh ciljev smo predlagali nove kazalnike. Kazalniki so seveda izjemno dragi in izjemno dragi Veliko bomo morali vložiti v to področje v prihodnjih letih, da bi izboljšali ta sistem in da bi eh, z merljivimi kazalniki dokazali, da je ta konvencija učinkovita. Ne bom uh, govoril uh, podrobno o teh kazalnikih, kajti kot vidite, gre uh, za precej zapleten sistem. Uh, Imamo 33 različnih kazalnikov, 10 področji, ki jih bomo nadzorevali in pa 4 cilje eh, na samem vrhu. Eh, torej, zatem eh, bomo omogočili oceno učinkovitosti in čez nekaj eh, let bo to postal uh, postopek za uh, ocenjevanje uh, vpliva kulture in kulturne dediščine na nacionalni in pa svetovni ravni, vsaj tako upamo. To bi moralo vplivati na sprejemanje politik na tem področju in to je velik izjiv, pri katerem potrebujemo vso podporo. E, to je poročilo iz leta 2015 in že pripravljeno poročilo tudi za leto 2017. E, torej, e, vsaki dve leti bomo izvedli pregled delovanja te konvencije. No, sedaj pa k eh, ciljem. Prvi cilj eh, je eh, podpora trajnostnim sistemom upravljanja na področju kulture. Tukaj je potrebno odgovoriti na potrebe in zahteve naših državljanov. Eh, nimamo ustreznega sistema, eh, ki bi omogočal eh, nadzor in oceno upravljanja na kulturnem področju. Kot veste, še razvijamo ustrezen organ za to vrstni nadzor. Želimo bolje povezati družbo in pa vlado. Eh, nimamo eh, tudi ne dovolj zanesljivih podatkov, ampak eh, mislim, da že imamo možen odgovor na to. Drugi cilj je uspodbujanje pretoka kulturnih storitev in priznati moramo, da nas čaka še dolga pot, preden bomo dosegli ravnotežje na tem področju. Seveda je eh, svetovni sistem eh, vedno večji in eh, ta industrija se izjemno hitro razvija, ampak če si ogledamo distribucijo in vzamemo Indijo in Kitajsko, potem lahko vidimo, da države v razvoju še zmeraj predstavljajo le 20 odstotkov Eh, in eh, torej je potrebno poskrbeti za uspodbujanje eh, ponudbe kulturnih storitev v državah v razvoju. Moramo si recimo ogledati omejitve za umetnike in pa ustvarjalce, recimo indeks omejitev vizumskega režima. Evropska unija je zelo aktivna na tem področju, imamo že ustrezen eh, trgovinski okvir, ampak to bo potrebno še razviti v prihodnosti. Tretji cilj je vključitev kulture v trajnostni eh, razvoj. Imamo že agendo za leto 2030, ki se bo, upam, da iz, odrazila tudi v eh, nacionalnih načrtih. Kljub temu eh, nas čaka še veliko dela in seveda so se pojavile tudi finančne umojitve v preteklih eh, letih. Eh, namreč pomoč za kulturo upada, en odstotek je znašala ta pomoč za področje kulture leta 2008 in sedaj se je ta podpora eh, znižala eh, leta 2013 že na, že na nič cela tri odstotka. Potem pa svobojne človekovih pravic in pa temeljnih svoboščin, kot sem dejal, to je tudi zelo pomembno in pa resno vprašanje. Gre za način eh, izražanja in prišlo je eh, do 237 napadov eh, na eh, umetniško izražanje v 70 državah leta 2014 in do 98 odstotnega porasta leta 2015 prihaja do napadov na umetnike, do cenzure in celo do umorov. Seveda srečujemo tudi z omejitvami umetniške svobode in pa svobode umetniškega izražanja. Eh, situacija se le eh, poslabšuje. Poleg tega eh, moramo pozornost posvetiti tudi enakopravnosti spolov. Ženske morajo biti enakopravno zastopane in tudi to je ena izmed naših prioritet. Skušal bom zaključiti za to predstavitvijo in naj predstavim nekaj temeljnih priporočil. Prvič, smo v zadnjih desetih letih ugotovili, da se pojavljajo nova področja, ki jih moramo vključiti v eh, delo konvencije. Drugače eh, ne bomo mogli zaščititi kulturne raznolikosti. Eh, najprej javni mediji in tehnologije na to področje bi radi eh, razširili eh, to eh, konvencijo, kajti če tega ne bomo storili, potem bo ta konvencija neuspešna. Vključiti je potrebno pomembne sektorje in na ta način bomo lahko uresničili cilje te konvencije. Potem je pretok tukaj pretok kulturnih eh, dobrin in storitev, eh, uvedba preventivnih ukrepov za zaščito umetnikov in pa kulturnih delavcev. Eh, potrebno je zagotoviti eh, uravnotežen pretok. Eh, Kulturo želimo uvrstiti v osrčje trajnostnega razvoja in eh, to je pomembno, za izgradnjo eh, mirnih in pa eh, trajnostnih družb. Eh, danes je to še toliko bolj pomembno kot v preteklosti. Seveda pa moramo spodbujati tudi vlogo žensk, kajti ženske so zelo pomembne in zaradi tega mora to biti ena izmed naših temeljnih strategij za eh, nadzor nad tem eh, področjem, eh, pa smo uvedli tudi ustrezen sistem periodičnih poročil vsaka štiri leta. Ta poročila bodo objavljena na naši spletni strani in seveda tudi Evropska unija pripravlja podobna poročila. V prvem eh, ciklu nadzora smo prišli do nekaj zanimivih eh, dognanj. Mm, to bi rad eh, nekoliko orisal, kajti zdi se mi, da je to zelo pomembno. Leta 2007 je bila sprejeta Evropska agenda za področje kulture v globaliziranem svetu, ki je posem v skladu z konvencijo, kar zadeva človekove pravice, temeljne svoboščine in tako naprej. Uspodbuja kulturno raznolikost, medkulturni dialog, kreativnost in pa eh, vzpodbujanje kulture v eh, odnosih Evropske unije z eh, tretjimi državami. Potem je Evropska unija podpisala protokole o sodelovanju na področju kulture v okviru trgovinskih sporazumov. Gre za Karif forum 2008, Korejo 2010 in pa Centralno Ameriko 2012. Tudi to je potrebno povdariti, kajti. Na ta način se krepi konvencija Evropska unija, eh, krepi se Evropska unija, pa tudi eh, politika na področju kulture. Potem je tukaj digitalna agenda za Evropo, sprejeta leta 2010, gre za zagon evropskemu gospodarstvu in eh, za zagotovitev enotnega digitalnega trga. In potem imamo še instrumente geografskega sodelovanja. Eh, tukaj gre za vključitev eh, kulture v razvojni okvir. No, toliko torej o eh, zgodovini. Sedaj je Evropa že v drugem ciklu izvajanja programa na področju kulture. Kot poslanci seveda imate zelo pomembno vlogo pri izvajanju teh eh, postopkov. Uh, imamo tudi posebne klauzule o uh, položaju, posebnem položaju Evropske unije in pa uh, o uh, uspodbujanju uh, ciljev konvencije v uh, drugih mednarodnih organih. Najlepša hvala za vlogo, ki jo igra Evropa na tem področju. Tako. Mislim, da smo že dosegli določene rezultate. Ti rezultati so razmeroma jasni. Gre za nove politike, za novo zakonodajo, eh, za več držav članic, ampak eh, člani tega parlamenta lahko še veliko storijo, da bi podprli eh, to konvencijo. Kot sem dejal, je proračun zelo pomemben, ampak tega se seveda tudi vi zelo dobro zavedate. Eh, zakonodaja ali pa ratifikacija obstoječih zakonov, ki so v skladu z eh, duhom te konvencije, tudi razprave so zelo pomembne, kaj ti podarjajo vlogo kulture tudi v parlamentarnem sistemu. In seveda, širjenje eh, besedila konvencije eh, v drugih jezikih, eh, tako da ljudje razumejo besedilo konvencije. In Evropski parlament pri tem igra zelo pomembno vlogo katalizatorja. Seveda moramo tudi mi opraviti svoje in zbiramo podatke. O tem ne bom govoril tukaj. Pripravljamo module za izobraževanje, eh, izboljšujemo kakovost eh, politike eh, na področju kulture in zagotavljamo seveda finančno podporo in ta sredstva pridobimo na različen način. Decembra je bilo pripravljeno to eh, poročilo in vidimo, da že vpliva na eh, revizijo eh, politike na področju kulture v različnih državah, recimo v Indoneziji, Kebeku in tako naprej. 144 držav članic imamo in čakamo na njihova poročila za pretekla štiri leta, ki jih bomo potem vključili v svoje redno poročilo. Naslednje leto bomo pripravili to poročilo, upam, da bomo ne sodelovali, ampak da ga bomo skupaj tudi predstavili eh, in eh, rad bi zaključil z zahvalo vam, komisiji, za podporo, ki smo jo prijeli in seveda nas zelo veseli, eh, nas kolegico zelo veseli, da smo lahko danes tukaj z vami. Najlepša hvala. Najlepša hvala za to razpravo in tudi za prvo mednarodno poročilo na temo kulturne politike UNESCO in hvala tudi za sodelovanje, ki, ga, eh, ki smo ga vzpostavili eh, še prav posebej v teh zadnjih letih. Ej. Vsekako se lahko zanesete na našo podporo. Zanima me, če kdo želi besedo. Izvolite. Helga Trupel. Hvala, Silvija. Najlepša hvala tudi za predstavitev. Govorili ste o preferenčni obravnavi oziroma o zaželenem načinu obravnave kulture v okviru mednarodnih pogodb. V zvezi s tem bi vas vprašal naslednje. V okviru pogajanj o TTIP, z, kjer se pogajamo ZDA in, kjer ZDA in ker ZDA ni ratificirala konvencije, Kanada pa jo je, me zanima, ali ste napravili kakšno oceno sporazuma CITA in ali ste v preteklosti opozili kakršnekoli povezave med ljudmi, ki se pogajajo eh, v okviru teh sporazumov oziroma v okviru pogajanj. Naprimer, ko gre za sporazume, ki jih je Evropska unija že ratificirala. Ali obstaja kakšnakoli povezava med uh, pogajalci komisije in pa vami? Hvala. Andeprime. Najlepša hvala, to je bila zelo pomembna točka. Najprej želim zbrati vprašanje. Želi še kdo besedo? Ne. Na te zadeve delo. Bomo videli. Mogoče se bo še komu porodilo kakšno vprašanje, ampak naj med tem povem dvoje. Zelo dobro veste, da je Evropska komisija predstavila uh, novo uh, sporočilo. Eh, na temo kulture. Kultura mora igrati pomembnejšo vlogo v mednarodnih odnosih Evropske unije. To je bistvo tega sporočila. Eh, sodelovanje z eh, UNESCO je seveda zelo pomembno, še prav posebej na področju te strategije, ki je deloma tudi strategija miru. Gre, gre tudi za evrosredozemsko sodelovanje in zanima me vaša upletenost v to novo, ne bom rekla ravno novo, ampak prenovljeno strategijo uh, gospe uh, eh, Mogarini in pa uh, komisarja za uh, izobraževanje in kulturo. In uh, Še druga tema, eh, svoboda izražanja, svoboda kulturnega izražanja, napada, napadi na umetnike in uh, ustvarjalce. Tukaj gre tudi za svobodo uh, izražanja in pa za uh, novinarje in uh, to je tema, ki se jim moramo bolj posvetiti. Uh, in mogoče bomo v poročilu eh, našli eh, podatke, ki bi nam lahko pri tem koristili. Potem eh, pa se je potrebno posvetiti seveda eh, tudi temi mobilnosti. Eh, vizumi seveda omejujejo možnost prostega gibanja, eh, čeprav v Evropi imamo možnosti za eh, kulturne delavce. Eh, za posameznike iz tretjih držav pa je vstop eh, vseeno težaven eh, in v parlamentu je bila sprejeta direktiva, ki omogoča raziskovalcem, docentom, študentom in tako naprej večjo možnost potovanja po Evropski uniji zagotavlja jim lažji dostop, seveda gre tukaj za državljane tretjih držav. To je še naprej zelo zanimiva tema. In seveda je zanimiva tudi tema kulturnih kazalnikov. Prosili smo uh, generalni direktorat, uh, ki pristojen za to temo, da nam zagotovi več informacij, kaj ti. Te Eh, gre eh, za krčenje sredstev za kulturo, kot da bi bila kultura neka eh, luksusna dobrina, ki si jo lahko privoščimo samo v dobrih časih, v krizah pa je to prvo področje, kateremu se črtajo sredstva. Zanima me, kako bi lahko sodelovali tudi na tem področju. Na področju kreativne Evrope smo zaprosili tudi za presojo vpliva in sodelovanje na tem področju bi lahko bilo zelo, zelo zanimivo. Več eh, nimam časa povedati, ker nimam časa. Eh, sedaj pa še nekaj minut za vaš odgovor, če ni drugih vprašanj. Najlepša hvala. Um, uh, hvala, predsednica. Najprej bi odgovoril na vprašanje povezano s trgovino, ker vemo, da je to pomembno in tudi strateško vprašanje. In če tega um, ne bomo uspeli um, urediti zakonodajo, tudi drugi ukrepi ne bodo imeli kakšnih učinkov. Kot rečeno, ZDA niso podpisale te konvencije, v bistvu celo nasprotujejo ali so nasprotovali konvenciji, ko je bila ta um, pripravljena. Glasovali so proti. Ampak to ne pomeni, da je ne spremljajo. Ravno obratno, spremljajo. Ker so s tem povezani ogromni interesi zelo pomembni interesi in res um, spremljajo dogajanje v okviru konvencije, niso jo pa ratificirali. Konvencija pa trenutno še ni predmet razprav v okviru pogajanj o prostotrgovinskih sporazumih. Čeprav so se države članice za to odločile, In v naslednjih letih bo nevrednije prišlo do priprave nekega programa za pogajanje o kulturi v okviru prostotrgovinskih sporazumov. Nevrednije prihodne leto. Zdaj imamo kritično maso teh držav članic in konvencija je izjemno močno orodje za recimo vse razpravo o načeljih v okviru prostotrgovinskih sporazumov. Mi moramo države članice podpreti več v bistvu ne moremo storiti, kajti ja, čeprav nas večkrat obravnavajo kot neke vrste supermena, neko nadorodje, smo samo v podporo državam članicam. Načela odražajo ideale, ki jih podpiramo vsi. Ko govorimo naprimer o svobodi izražanja, to podpiramo vsi in vprašanje, zelo težave v tem, kako to izpostaviti v okviru eh, prostotrgovinskih pogajanj. To skušamo storiti, čeprav to ni najbolj preprosto. V ozadju so veliki interesi. Vemo pa tudi, da je konvencija zdaj dovolj močna, da ima dovoljšno podporo in zato lahko predstavlja tudi ustrezno orodje za, naprimer, preusmeritev pogajanj eh, na naš mlin, Seveda pa smo upleteni tudi v številne dejavnosti, nekatere so povezane s konvencijo, nekatere pa ne, ampak najverjetne ste opazili, da je UNESCO pred nekaj dnevi 9. Eh, in pa junija tu v Bruslju organiziral konferenco z naslovom Kultura, eh, napadena kultura. In na tej konferenci smo prav Eh, precej časa namenili razpravi o kulturi na kriznih območjih, v kriznih časih. Tudi naprimer revščini ali osiromašenju, ki jo to vrsto početje um, prinaša seboj. Gospa Mogherinijeva je na konferenci predstavila zelo pomembno sporočilo in tam predstavila novo evropsko politiko. Uh, Pravzaprav je že kar čudež, da smo dobili evropsko politiko, ki temeli na kulturi. To je bil dokument objavljen 8. ali 9. junija in to je vse politično gledano res velik korak naprej. Tega smo se veselili, ker smo menili, da bo to spremenilo mednarodne politike, tudi morda izven okvira Združenih narodov. Združeni narodi ne podpirajo kulturne politike vedno v obsegu, kot bi si to sami želeli. In za, ravno zato je ta pristop Evropske unije ogromen korak naprej za kulturno politiko. Seveda pa lahko od tega razvijemo tudi številne druge politike, naprimer v zvezi s kulturo v kriznih območjih, eh, potem kar, vse, kar je povezano z zaščito kulture. Eh, Vemo tudi, da obstaja precej pobud na tem področju, naprimer pobud za spodbujanje dostopa do kulture in pa UNESCO lahko odigra vlogo um, pospeševalca dostopa do kulture. To bomo storili in počeli v prihodnih letih, ker želimo okrepiti sodelovanje z Evropsko unijo na tem zelo pomembnem področju. Hvala. Veliko odbere, ki je Evropi zanimivo. Najlepša hvala. Potrebovala vas bom, kaj tem sem eh, poročevalka za novo sporočilo Evropske komisije na področju kulture in zato eh, bom seveda potrebovala tudi vaš eh, prispevek. Skupaj pa uh, se bomo najbrž lotili uh, tudi uh, nadaljnega izziva, kajti dosegli smo, da bo leto 2018 leto kulturne dediščine in uh, tudi to je priložnost uh, za sodelovanje. Hvala lepa za uh, ta zelo pomemben dokument, hvala lepa za to poročilo in najlepša hvala tudi za tale drugi dokument, uh, ki ga bomo potem razdelili, če uh, ga boste seveda želeli. Uh, Eh, in sicer gre eh, za ulaganja v kulturo z namenom eh, trajnostnega razvoja. In potem pripravljamo še poročilo skupaj z odborom za industrijo in sicer na temo kreativne industrije. Zelo Intenzivno se ukvarjamo tudi z eh, temo napadov na kulturno dediščino in pa eh, z napadi na umetnike in pa eh, ustvarjalce. Hvala lepa in seveda vse najlepše želje za vaše delo v prihodnosti. Hvala lepa. Z tem se upravičujem, smo zaključili sejo. Danes do povdne, ponovno se vidimo ob 15. uri. Eh, komisar Navračič se nam bo eh, pridružil in sicer gre za izmenjavo mnen eh, na temo novega razvoja za Evropo. Poročevalec poročevalka Takola eh, in pa drugi gostje pa nam bodo pomagali pri eh, obravnavi teme športa in pa eh, dvojne karijere eh, na športnem področju. Torej vse kolege prosim, da se, uvrst, da se udeležite tega dela seje. Hvala lepa.